hat es keiner gehört. Mein Gott. Na, sind wir bei nicht schön, ist die Show. Še enkrat. Veseli me, da je vse 12 ljudi tukaj, kar za me ni dovolj, ampak eh, to je dovolj, da ustrezamo poslovniku. Smo pri sprejemu dnevnega reda, kdo ogovarja, ne, potem smo v drugi točki, moja sporočila. Ponovno imamo prenos na spletu, nimamo prevajanja v češčino, švedščino, malteščino, latviščino, litvanščino. Gospod Šubl je danes eh, zadnjič tukaj. Bil je stalna zveza med eh, komisijo in parlamentom. Zelo smo bili zadovoljni z njegovo pomočjo in sodelovanjem. Za vašo nadaljno življenjsko pot vam želimo vse najboljše. Še enkrat najlepša hvala, gospod Šebel, ki nas zdaj zapušča. Er se, ne, se pa ne bo upokojil, ampak eh, prehaja v Generalni direktorat za zaposlovanje. Smo pri tretji točki dnevnega reda. Veseli me, da je tukaj že komisarka Vasilju. Že dolgo niste bili pri nas, mislim, da vas ni bilo že 8 mesecev. Januarja smo prisluhnili gospe Reding, aprila gospe Kros. Veseli me, da ste ponovno z nami. To smo že enkrat načrtovali, vendar ste imeli težave doma na Cipru, tako da tega nismo mogli izvesti. Seveda ste prisrčno pozdravljeni. Ne samo zato, da nam poveste, kaj boste počeli v temi naslednjem letu. Želimo si tudi, da nam nekaj poveste o naslednjih večletnih programih saj nočemo biti popolnoma presenečeni septembra. Veliko je govoric in veste, kaj povzročajo. Govorice, to so civili tsunami, v katerih se vsi potem izgubimo in otopimo, zato si želimo dobiti širšo sliko glede tega, kaj načrtuje komisija na področju izobraževanja, usposabljanja kulture. Konec junija boste pripravili vse osnove za te programe, ampak takrat eh, pravzaprav ne bomo več dosegljivi. Zato si želim, da nam nekaj več o tem poveste že sedaj. Po predstavitvi boste morali potrpeti vprašanja in pripome naših članov. Upamo, da nam boste razložili, kakšna je stvar in eh, da dejansko težav, ki si jih mi predstavljamo, sploh ni.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 Veliko veselje mi je, da sem spet med vami, kot je povedala že vaša predsednica, zadnjič, ko smo načrtovali moj obisk, tega nismo mogli izvesti zaradi neprijetnih dogodkov doma. Mislim pa, da je to srečanje ob pravim času. V zadnjih eh, nekaj mesecev je bilo naše sodelovanje že uspešno z sprejemom eh, evropske znake oziroma znake evropske dediščine. Tukaj smo pravili dobro delo in upam, da bomo daljevali v tem duhu. Prejšnji mesec eh, smo sodelovali v razpravi o izobraževanju in kulturi. Ogotovili smo, da imamo enako mnenje glede tega, kaj je najpomembnejše za naše državljane in eh, kje lahko Evropska unija dejansko prinese neko dodano vrednost. Izobraževanje in kultura potrebuje javne investicije, če naj bi odigrali pomembno vlogo v družbi v času gospodarske krize. Moramo nadaljevati z vlaganjem v vire prihodne rasti. To velja tako za naše delo na evropski ravne, ravni kjer Evropska unija eh, dodaja neko vrednost eh, prizadevanjem držav članic. V drugem delu letošnjega leta bom sprožila sporočilo za posodobitev višjega izobraževanja. To je ena od strateških pobud komisije za leto 2011 in eden pomembnih delov strategije mladi in mobilnost. En od ciljev Evrope 2020 je, kot veste, da bi vsaj 40 odstotkov mladih dokončalo više šole. Poleg eh, družbenih in kulturnih prednosti visokega šolstva bi na ta način lahko zapolnili tudi 16 milijonov novih delovnih mest, ki naj bi jih ustvarili do leta 2020 vendar pa ni dovolj, da imamo kvantitativne cilje. Prav tako moramo resno razmisliti o vrsti eh, višjega šolstva, ki si ga želimo razvijati v naslednjih letih. V sporočilu bomo poskušali odgovoriti na pomembna vprašanja, kako bomo zagotovili, da bodo vsi dobili enak dostop do visokega šolstva. Eh, kakšen odnos naj razvijamo z poslovnim svetom? kako se naj naše univerze odprejo na vzven in konkurirajo na globalnem eh, trgu. Kako lahko pomagamo študentom, učiteljem, raziskovalcem, da postanejo bolj mobilni? Kako lahko spodbujamo zaposljivost eh, diplomantom, krati pa ohranjamo vrednote učenja? Vsa ta vprašanja so spet zelo pomembna zaradi tega, ker se Evropska unija znašla v hudi krizi, kjer je brezposelnost pri mladih dosegla že 40 odstotkov in eh, tukaj vidimo, kako je vse več eh, frustracije in jeze v eni celi generaciji. Ko mladi začenjajo izgubljati upanje na prihodnost, se moramo vprašati o stanju naših institucij. Na kocki je naša celota demokracija in vse to skupaj moramo videti kot opozorilo in ukrepati. Zato menim, da mora izobraževanje najti novo mesto v evropskih politikah in proračunu. Samo s posodobitvijo in vlaganjem v naše izobraževalne sisteme bo Evropa svojim državljanom ponudila možnost, da ustvarijo družbo na osnovi znanja. Evropsko sodelovanje lahko pomaga pri razvijanju novih spretnosti za novo ekonomijo in aktivno državljanstvo. Čez dva tedna bo komisija sprejela svoje predloge za naslednji večletni finančni okvir. Zdaj ni pravi čas, da razpravljamo o številkah. Komisija bo končno odločitev sprijela konec tega meseca in bo to naredila kot kolektiv ter poskušala nekako spraviti v ravnovesje različne ambicije. Porabili smo veliko energije na mnogih sestankih eh, z komisarji, sploh tistim za proračun, s predsednikom Barosom naše zadnje srečanje je imelo naslov spoved ali spoved vsakega od nas pred komisarjem Levandovskim. Takrat sem se potrudila za to, da se borim za ustrezno financiranje izobraževanja in kulture. Evropska unija si je postavila resne cilje v strategiji 2020. Zdaj pa moramo zagotoviti ustrezna sredstva, s katerimi bomo te cilje lahko tudi dosegli. Naj še enkrat povdarim, tudi v času hudega vrčevanja mora civilizirana družba nadaljevati z vlaganjem v izobraževanje svojih ljudi. V današnji Evropi so naši ljudi vir naše prihodnje rasti in blaginje. Prepričano sem, da me boste potrdili v tem boju, kajti mislim, da se strinjamo glede tega, kaj je pomembno. Vsi, ki smo tukaj, razumemo pomen izobraževanja in kulture v evropski družbi. Vsi razumemo, da je zato potrebno veliko javnih vlaganj in brez teh vlaganj nam ne bo uspelo doseči ciljev Evrope 2020. Vsi želimo razširiti priložnosti za mobilnost, tako da bo več evropejcev vseh starosti lahko študiralo, učilo in se usposabljalo v tujini. Vsi verjamemo v vrednost vseživljenjskega učenja. Naj pa bom jasna, če želimo doseči te cilje, potrebujemo več vlaganj v izobraževanje in kulturo, večjo mobilnost za naše ljudi in potem ne moremo preprosto zagovarjati statusa quo. Ne moremo ostati pri običajnem dnevnem redu. Treba je definirati naše izobraževalne programe, ki so uspešni. Vsi, ki smo tukaj, smo lahko ponosni s tem, kar smo dosegli. So razmerno nizkimi stroški, ti programi prinašajo resnično veliko milijonov ljudem. Ime Erasmus je postalo simbol za priložnosti čez meje Evropske unije. Karkoli že bomo delali v prihodnosti, moramo ohraniti najboljše iz preteklosti, vendar pa moramo prepoznati tudi spremembe v zadnjih nekaj letih eh, se je spremenilo nekaj pomembnih stvari. Še vedno čutimo posledice gospodarske in finančne krize, ki je hudo pritisnila na javne proračune. Zato moramo denar porabljati čim bolj inteligentno in učinkovito. Pa vendar se je kriza, ki vključuje mlade, poglabljala v mnogih državah Evrope in ta kriza ogroža socialni mir. To moramo poštevati pri vsem, kar počnemo. Vsak evro, ki ga porabimo, mora biti porabljen za to, da izboljšamo stvari. Verjamem, da to lahko tudi storimo. V trenutnem finančnem okviru je podpora za izobraževanje, usposabljanje in mladino zelo fragmentirana. Tukaj imamo celo vrsto različnih programov z različnimi cilji in identitetami, ki Eh, pokrive različne regije sveta in delujejo na različne načine z omejeno interakcijo med eh, njimi. Zelo težko bi lahko izmerili, v kolikšni meri eh, ta trgenka, ta mozaik služi našim dolgoročnim političnim ciljem. Zato moramo združiti vse akterje, vključno z učenci, študenti, učitelji, profesori, raziskovalci, mladi in prostovoljci, kot tudi odraslimi. Vse to lahko dosežemo, pa vendar hkrati tudi poenostavimo naše aktivnosti, tako da bomo bili enotno, koherentno strategijo, ki bo omogočala doseganje ciljev Evrope 2020. Mislim, da bi morali naše prihodne programe za izobraževanje, usposabljanje in mladino temeljiti na treh vrstah aktivnosti. Najprej učenje mobilnosti, drugo reforma politike na evropski ravni in s tretjimi državami, naprimer posodabljanje visokega šolstva. Potem pa še sodelovanje in partnerstva med izvrševanimi institucijami in drugimi akterji dialog med univerzami in gospodarstvom, naprimer. Te tri aktivnosti se dopolnjujejo in krepijo druga drugo. Morajo bi biti vključeni v en program, tako bi bili najbolj učinkovite. Enotni program bo zagotovil, da bo vse, kar počnemo, prispevalo k strategiji Evropa 2020. Naše izobraževalne cilje, posodobitev višjega šolstva in strategija za mlade. Zainteresirane strani se bodo soočali z poenostavljenimi postopki. Naši menedžeri bodo imeli v rokah jasno orodje. Identiteta, neka znamka tega programa je seveda pomembna, vendar pa imena in logotipi ne bi smeli diktirati naše politike. Najprej moramo ustrezno oblikovati politiko, potem pa se bomo odločili, za ime, ki ji bomo ga dali. Predem, najprej idem zdaj na kulturo, kjer potrebujemo novi finančni instrument. Danes eh, mladi, ki začenjajo z magisterskim eh, študijem, nimajo dovolj podpore, finančne podpore za nadaljevanje svojega študija. Samo redke države omogočajo tem mladim ljudem, da študirajo v drugih državah. Bilo bi predrago za Evropsko unijo, da bi financirala tradicionalne štipendije, kot to počnemo pri Erasmu. Lotila bi se tega problema z vzpostavitvijo garancijske scheme, ki bo financirana na evropski ravni s pomočjo Evropske investicijske banke, ki bo spodbujala nacionalne banke za ponujanje posojil magistrskim študentom. Tako da bi lahko na tisoče mladih dokončala magistrske študije v tujini, ne glede na socialno ozadje, z majhnimi dodatnimi stroški za evropski proračun. Naj povdarim, da bo ta garancijska schema dodatek naši garancijski schemi za mobilnost ta inovativni pristop k financiranju in poenostavitev naših programov sta usklajena z politiko tega parlamentarnega odbora, ki vedno poziva k ravno takšnim reformam. Zdaj pa k kulturi. Seveda moramo razmisliti o prihodnosti naše kulture in eh, medijskih programov. Naj, vas, eh, naj vam še enkrat zagotovim, da si želim razvijati oboje in zagotavljati avtonomijo letih ter ustrezno financiranje. Začeli smo z skrbno razpravo o vrednosti teh programov in tukaj se vam zahvaljujem za vašo podporo. Osredotočili smo se tudi na to, kako najbolje podprijeti kulturne in kreativne eh, industrije. Mislim, da je to najboljše za vključitev kulture v strategijo EU 2020 in za zagotovitev večjih sredstev za kulturo. Kultura in kreativne dejavnosti predstavljajo 4,5 odstotkov evropskega BDP-ja, mislim pa, da lahko dosežemo tudi više odstotke. Te panoge se soočajo s strukturnimi problemi, ki zahtevajo evropske rešitve, delujejo na fragmentiranem trgu in trpijo zaradi podhranjenosti, finančne podhranjenosti. Treba je premostiti mnoge ovire za dostop do finančnih sredstev. Tukaj gre za nepremično narav njihovega premoženja. Banke pa nimajo strokovnega znanja pri ocenjevanju kulturnih projektov. In tukaj lahko Evropska unija nekaj prinese. Pogledala sem si nov finančni instrument, ki bi bil namenjen kulturnim in kreativnim dejavnostim, Na ta način bi nudili bankam garancije. Te garancije bi deloma uporabili za eh, kredite ali pa za delovni kapital ali za investicije. Zakaj verjamem v to zamisel? Kot prvo želimo sistem, ki je učinek za spodbujanje bank, da sprejemajo druge vrste zavarovanj od malih in srednjih podjetij, kot so pravice iz intelektualne lasnine, ne pa nujno samo nekih eh, osebnih eh, jamstev. Kot drugo, bomo ponudili določeno vrednost za ta denar in izboljšali učinkovitost evropske podpore z očinskom zvoda in z mreženjem. In kot tretje, bomo prenesli izkušnje iz eh, nekaj držav članic na vse države članice. Naj na koncu povem še nekaj o športu. Še naprej verjamem, da si šport eh, zasluži posebno mesto v evropskem proračunu in to je tudi moj cilj. Vsi se zavedamo finančnih eh, pritiskov, ki so omejili aktivnosti Evropske unije eh, doslej. Ti pritiski niso odpravljeni, pa vendar še vedno zastopam argument športnih programov na evropski ravni, saj to spodbuja tudi socialne in izobraževalne funkcije. Športno upravljanje je treba spremeniti in tukaj lahko Evropska unija odigra pomembno vlogo pri spodbujanju federacij, športnih federacij, ki poskušajo bolj transparentno oblikovati svoje delo. Letos bomo organizirali konferenco, da si pogledamo eh, funkcijo športnih agentov. S tem bomo nadaljevali z živahno razpravo, ki se je že začela v Evropskem parlamentu in sledi študiji, ki jo je komisija pripravila v začetku tega leta. Prav tako poziva vse akterje, da se bori proti eh, nezakonitim stavam in korupciji v športu. To so dejansko globalni problemi, ki zahtevajo koordinacijo in ustrezno vlogo Evropske unije. Zdaj, kolegi, potrebujem podporo vseh vas, da nam bo to uspelo. Pred nami je trd boj, ne samo med inštitucijami, ampak tudi z delom naših medijev in drugih interesnih združen. Mislim, da zasledujemo dober cilj in naši argumenti so kredibilni. Izobraževanje in kultura si zaslužita ustrezno financiranje iz evropskega proračuna. Se lahko prinesejo milijonom evropejcev veliko za male stroške. Če se strinjamo glede političnih prioriteti, mislim, da to počnemo, zato bi morali opriti nove priložnosti za ljudi, da biti moramo proračun, ki bo omogočil izkoriščanje popolnega potencijala za Evropo prihodnosti. Hvala lepa. Thank you, Andrula. Hvala lepa, Andrula. Pozorno sem poslušala in razumela sem sporočilo. One program. En program. To smo slišali, samo eh, da vidite, da smo to slišali. En program ne izobraževalni in kulturni programi, rekli ste program. To je bilo zelo jasno. To, kar smo, čemu se smo se hoteli izogniti pred letom in pol, prihaja zdaj spet notor od zadaj. No ja, ne bom sama razpravljala, tukaj imam veliko prijav besedi. Tukaj imam 11 govornikov. Stefano 12, dozbo. Kosta še. Zdaj pa je res dovolj. Vsi boste dobili besedo, zato vas prosim, da ste kratki, ne podajate dolgih komentarjev. Ne več kot dve minuti, prosim. Začnimo z gospod Fadijo. Menos de dos minutos, porque lo que quiero es excusarme que tengo que ir a la dve, ne bom porabila dve minuti, povedati moram, da moram iti zdaj v odbor ITRE, kjer bomo govorili o novih eh, spretnostih eh, za nova delovna mesta, tako da ne morem sodelovati v razpravi. Zahvaljujem se komisarki za njeno predstavitev. Kot ste že dejali, gospa predsednica, je tukaj cela vrsta vprašanj. Pripričala sem, da bo komisarka tudi podala svoje odgovore. Naj vas kasneje tudi obvestimo o rezultatih. Upam, da bomo večena v rezultatih. Eh, hvala lepa. Upam, da vas bo koordinatorka Hannibal informirala. Gospod Skurja. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom kratek, ker mnogi drugi kolegi želijo tudi nekaj povedati. Ne bom govoril o proračunu, ker bomo o tej točki govorili nekoliko kasneje naša komisarka se bo borila kot levinja za to, da bi dosegla to, kar si zastavila. Bi pa rad nekaj bolje razumev. Imeli smo en sam program za mobilnost, izobraževanje, program za kulturo pa bi ohranili ali ne. Tukaj bi imeli medijski program in še četrti program, program za šport. Ali bo šport potem postal del enega od teh treh programov. A bomo dobili sporočilo za posamezne programe komisije ali pa bomo dobili samo eh, splošno zastavljen okvir. In če bo takšno sporočilo podano, potem me zanima, kdaj ga lahko pričakujemo v parlamentu. Ne bo zdaj jasno, da ne bomo trikrat isto spraševali. Gospa komisarka, nas je že vnaprej informirala o tem, kar lahko pričakujemo po 29. kar bomo dobili uradno po 29. To so predlogi komisije za novi, novo programsko obdobje. In tam nam je razložila, da bo zdaj program za izobraževanje, usposabljanje in mlade, potem program, v katerem bomo imeli kulturo in medije, in upa, da bo dobila še program za šport. To upanje se mi zdi zelo udaljeno in neposebno realistično. Pa vendar, danes smo naprej informirani. Dejanski predlog komisije pride po odločitvi komisije po 29. juniju. Takrat bomo to dobili na papirju in takrat bomo lahko na tem delali, lahko bomo to spreminjali, ampak vprašanje je, kaj bomo sploh še lahko spremenili. Gospod Pago. Köszönöm szót, elnök asszony. Eh, tisztelt biztos asszony. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Gospa komisarka, vesel sem, da ste se odločili, da boste prišli k nam. Dve kratki vprašanji. Najprej, kakšno je vaše mnenje, kako bi pomagali invalidnim otrokom, da bi lahko sodelovali in bili bolj vključeni in sam menim, da bi lahko bolj uspešno to storili. Druga stvar pa se nanaša na program. Slišali smo vprašanje, ki so se nanašala na šport in zanima me, kako bi ta odbor dobil priložnost, da bi se tega lotil. No Hvala lepa. Gospa komisarka, verjetno ne boste presenečeni, če bom govoril o športu. Če se nisem zmotil, ste govorili o tem, da bi mogoče Eh, tukaj prišlo do tega, da bi šport bil naslabšen zaradi proračuna, ki bo namenjen za zdravje. Mogoče bi morali gledati na prihranke pri na obeh področjih in bi potem vsaj nekaj dobili tudi za šport. Programi Erasmus. Tukaj bi bil vesel, če bi jih lahko povečali. Po mojem mnenju je ta program storil več za evropejce in za številne evropejce kot pa pogodbe oziroma številne pogodbe. V naši skupini skupaj z liberalci želimo tudi predstaviti pilotni projekt, eh, ki bi podobne vrste program razvil tudi na področju športa. Potem je v Španiji, poteka sedaj veliko gibanje, pa tudi drugot, eh, ki vključuje mlade, brezposelne, v Španiji več kot 15% mladih brezposelnih in veliko jih pač enostavno ne dobi dela, potem ko končajo univerzo in imajo ustrezne kvalifikacije. In mogoče bi morali povezati te študije na univerzah s potrebami trga. Potem je tukaj poklicno usposabljanje, tudi tukaj bi morali biti bolj povezani. Mogoče bi tudi to morali dati bolj prvo vrsto učenje jezikov, naprimer. Eno je, da govorimo o mobilnosti, to je dobro, ampak vsi pa res ne go znajo angliško. In to, to bi nam mogoče morali, bi radi šli v Grčijo ali v Nemčijo, pa ne znajo tega jezika, pa bi ga mogoče morali znati. Tako da mogoče bi bilo dobro bolj podariti učenje jezikov. To je bistvenega pomena za mobilnost in da se izognemo brezposobnosti mladih. Gracias, eh, Frau Verheyen. Gospa Verheyen. Ja, ich habe auch äh, zu. Hvala lepa. Program za izobraževanje in mlade. Tukaj imam vprašanje, kako bi naj zagotovili, da bo vse v enem programu, vse v eni proračunski vrstici, da bomo imeli torej uspešne programe, da bomo dobro sprejete programe iz preteklosti tudi v prihodnje lahko nadrevali. Kako bi naj to konkretno izgledalo in ali bomo znotraj programov imeli tudi podprograme, kakšna bo struktura celovite podpore, ko bomo ciljno v določenih državah morali podpirati različne potrebe, še prav posebno, ko gre za poklicno izobraževanje. Tukaj mislim predvsem na uspešne zgodbe o programu Leonardo da Vinci, na Erasmus ali tudi Comenius, kjer smo že zelo zgodaj zagotovili izmenjavo in mobilnost. Ali bomo to nadrevali pod skupnim programom in kako boste zagotovili, da ko bomo imeli samo en program, da se ne bo to izkoristilo za to, da bomo imeli vedno manj finančnih sredstev in da bo to potem prilagojeno temu programu. In kako boste zagotovili, da bo to, kar ste zahtevali in kar ste dejali, da bo šlo za izgradnjo na področju izobraževanja za prihodni razvoj v Evropi dejansko tudi zagotovljeno in tudi za razvoj trga delovne sile. Kako boste zagotovili, da bo to zagotovljeno tudi v prihodnje, kar se financ tiče? Als letzter in dieser Runde Hvala lepa. In še podpredsednica Trupel kot zadnja v tem krogu. Hvala lepa. Najprej bi rada izpostavila, da se strinjam s ciljem Vasilju, kar se sredstev za kulturne programe tiče in za vse ostale, ki jih imamo, da bi naj dvignili sredstva. Kar se strategije EU 2020 tiče, je to tudi napovedani cilj te strategije. Več za izobraževanje, raziskave, razvoj pa tudi kulturno raznolikost. Rada pa bi, in to smo že storili v prejšnjem pogovoru, bi rada poprašala to, kar je dražja predhodnica, da če se da iz taktičnih razlogov, zato ker upamo, da bi v kolegiju komisarjev dobili večino za to, spremenimo ime in eh, spremenimo okvirni program, potem pa imamo pod temi tudi še dodatne programe, ali ne bi v teh težkih časih se to izpostavilo na varnosti, da bi bilo več slabosti kot prednosti. Tukaj bi rada torej natančno slišala, kakšna je vaša strategija, gospa komisarka Vasilju, da boste to zagotovili, da ne boste padli v past, kajti mislim, da, vas naš, da, nas, da vas naša bo lahko podpre. Če pa nas ne boste pripričali, bo to težko, seveda. Hvala lepa. Saren. Hvala lepa, gospa komisarka. So. Naj vam najprej povem o postopku, ki mu bomo sledili. Kot sem rekla, na koncu tega meseca bomo sprejeli večletni finančni okvir. In tam bo odločeno glede proračuna po posameznih um, postavkah oziroma razdelkih. Potem pa bomo odločali o tem, kakšna bo dokončna struktura naših programov. To bomo storili verjetno oktobra ali novembra. Šele takrat bomo videli, kakšna bo struktura teh programov in kakšen bo naš predlog za te programe. Takrat bomo to sprejeli. To mestno obdobje do sprejetja pa bomo izkoristili za naslednji namen. Namreč za nas je dobro, da vemo, kakšen proračun imamo na voljo, zato da lahko oblikujemo to izgradnjo oziroma strukturo programa. Ampak pri tem imam naslednjo izbiro. Posod se pojavlja potreba po poenostavitvi, da se zmanjša administrativna obremenitev, da vzpostavimo sinergije med različnimi finančnimi instrumenti v EU. Tako, če bomo to storili, potem sem pripričana, ne moram sicer biti čisto sigurna, ampak iz teh razprav, ki sem jih imela že sedaj, lahko rečem, da mi bo uspelo zagotoviti več sredstev za naše programe. To je moja prioriteta. Kaj ti? Noben izmed upravičencev, ki sodelujejo sedaj v naših programih mobilnosti, ne bo zaradi tega prizadet. Vsi bodo dobili pravico do mobilnosti, pa naj si gre za prostovoljce, mlade, ki sodelujejo z drugimi mladimi stojine, študente ali učitelje itd vsi bodo ohranili pravico do mobilnosti, tako kot je to zapisano sedaj. Moj namen pa je, da pokažem, da da, na eni strani bomo zmanjšali administrativno obremenitev in vemo, da nekateri program, programi že vse od samega začetka, ko so bili ustvarjeni, so premajhni, da bi imeli neko vpliv ali pa niso dokazali neke prave dodane vrednosti, ki jo pričakujemo od, oziroma ki jo drugi pričakujejo od nas. Zato moram najti nek način, kako bi to naredila na poenostavljen in učinkovit način, ki bi zagotovil več preglednosti na, in pa več vidljivosti našeg programov. To je moja izbira in tako sem se odločila. In ne vem še čisto točno, kako bom dala ime tem programom, kako jih bom oblikovala, ampak to je filozofija, ki jih podpira. Seveda, Kot je rekla Doris, bomo imeli en program za izobraževanje, usposabljanje in mlade, znotraj tega pa bomo imeli posamezne nize za študente, učitelje, profesorje, prostovoljce itd. Potem bomo upoštevali tudi mednarodni vidik teh programov. Sedaj imamo Erasmus Mundus kot ločeni program radi pa bi vključili tega tudi v naš program. Potem bomo imeli pa še en okvirni program za kulturo, ponovno s posameznimi ločenimi nizi za kulturo, medije in, če še bo ostalo sredstev, schemo, ki sem vam jo predstavila za uh, kulturno in kreativno gospodarstvo. Ampak še enkrat, kulturni program in program za medije bosta neodvisna, avtonomna s svojimi lastnimi sredstvi. In seveda moj cilj in moj argument s predsednikom in gospodom Levadovskijem je bil, da imamo še poseben program za šport. Mogoče ta program ne bo velik, ampak vseeno želimo imeli poseben program za šport. Razložila sem jim posamezne ukrepe, ki bi jih želeli sprijeti, ki niso povezani s kulturo ali izobraževanjem. Nekateri deli, naprimer, posamezno usposabljanje lahko povezano z izobraževanjem, ampak vse ostalo pa gre za ukrepe, ki niso povezani z izobraževanjem. Zato sem rekla, ne smemo žrtvovati zelo korisnega programa, samo zato, da bomo nekaj privrčevali, pač nekaj milijonov. Gre dejansko za drobtinice v primerjavi z celovitnim proračunom. Tako da sem res si zelo prizadevala za to. Postavili ste specifična vprašanja o invalidnih otrokih. Naš cilj je, da bi vsem otrokom zagotovili enake možnosti. In ko govorimo o enakosti, govorimo o vseh otrocih, ne glede na to, ali imajo kakršne koli fizične ali mentalne. Uh, eh, motne. Mi bomo posebno pozornost namenili tem otrokom, ker jim želimo zagotoviti enake možnosti. Ne bomo imeli posebnega programa za te invalidne otroke, ker je pač to del uh, izobraževalnih sistemov držav članic, ampak naš cilj je, da bi države članice razumele to, da morajo posebno pozornost nameniti tem otrokam, ki pač potrebujejo posebno pozornost oziroma imajo posebne potrebe. Transverzalne spretnosti so zame zelo pomembne, namreč to je veliko krat povezano z zaposlenostjo, zlasti, ko gre za mlade diplomante. Sedaj, v tem času, ko imamo v bistvu pet milijonov mladih, ki so brez dela, je še vedno veliko prostih delovnih mest, ki jih ne moremo zapolniti zato, ker pač ti mladi nimajo ustreznih spretnosti in znanja. In to so ravno, ravno te transverzalne spretnosti. Govorili ste o učenju jezikov, odločanju, sprejemanju odločitev, v, um, skupinskem delu in tako naprej mogoče se učite eno stvar, potem pa več morate delati na področju, ki je čisto drugačno od tistega, za katerega ste študirali. Ampak zato morate imeti to sposobnost, da se prilagodite, da se prilagodite novim okoliščinam. In to je pomena transverzalna spretnost. In te spretnosti so tiste, ki bi jih mladi lahko dobili ravno preko mobilnosti. Zato želimo tako podariti to mobilnost. In zato smo tudi prosili države članice, da odprejo odstranijo ovire, ki preprečujejo to mobilnost, pa naj si po to nezmožnost za prenos štipendij, posojil ali naprimer nepriznavanje kreditnih točk, vse to je potrebno poštevati in odstraniti. Nedavno smo na sestanku sveta sprejeli odločitev, da bomo sprejeli letni odločitev letno preglednico dosežkov za mobilnost. Vsaka država bo pokazala, kakšne dosežke ima na tem področju in potem bomo seveda pogledali, zakaj neke države niso uspele povešati, povečati mobilnosti mladih. Gre torej za nek način, ki nam bo omogočil, da bomo vedeli, kakšne ovire obstajajo in da bomo lahko pomagali državam članicam pri odstranjevanju, odpravljanju teh težav in ovir za mlade. Mislim, da je to bilo vse. Dobro, mogoče bomo dobili še na vprašanje. Gospod Lokegard. Tak for det, øh, formand. Jamen mange ting, jeg tænker mig at komme ind på, har kommissær... Hvala lepa. Komisarka je že odgovorila na celo vrsto vprašanj, ki sem jih želel postaviti, ampak bom škrup temu nekaj postavil. Strinjam se z njeno vizijo in mislim, da je točna, da ima to idejo. Mislim, da gre za pravo pot, moramo iti po tej poti, to sploh ni nobenega dvoma. Uh, vidim, da stajajo pomisleki glede obstoječih programov in mislim, da bi bilo dobro, da bi zagotovili to, da bi imeli nekaj jamstva. Mogoče ne ravno jamstva, ampak nek občutek, da z nekateri znotraj kolegija kljub temu podpirajo to pobudo. Druga stvar, na enak način. Mogoče bi lahko ravno tako pogledali, eh, kakšne so zahteve v tem programu za šport. Tukaj se vsi strinjamo v tej dvorani, da gre za program, ki mora biti neodvisen, da je to pomembno. Ampak mogoče bi tudi tukaj morali zahtevati, da bi se videlo, da tudi kolegi to preuči in pregleda. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa gospa komisarka, tudi za vaše uvodne izjave. Že v preteklih razpravah, ki smo jih imeli v odboru, ste izvedeli, da mi kot odbor za kulturo en ta celovit program, kjer je vse podrejeno, da takega ne razumemo in da smo kritični do njega. Tudi glede na vaše današnje besede, razumem, da tega še nismo spomenili in nisem prepričana, da je to dobra razumna rešitev, da bi vse imeli pod zajeto v en program. Govorimo torej o programih, ki smo jih imeli do sedaj in eh, se jim ne bi smeli kar tako odreči, tudi če ne gledamo na finance. Sedaj pa konkretno vprašanje. Za enkrat smo imeli um, program Radio Akciji, ki se nam je zdel zelo pomemben. Tukaj ni šlo samo za formalno izobraževanje, tudi neformalno in šlo je tudi za to, kaj eh, mladi v svojem prostem času počnejo skupaj z ostalimi mladimi v drugih državah članicah. In to, kar je zapisano pod ciljem tega programa, mi zbuja nekoliko skrbi. Gre za to neformalno stran. In to je to veliko področje, ki potem sploh najbolj več vidno na velikem področju formalnega izobraževanja in s tem eh, mislim, da se v našem odboru ne moremo strinjati. Right. Točno tako, gospa Peklakin. Hvala, komisarka, za vaše komentarje. V idealnem svetu ne bi bilo nobenih proračunskih omejitev in bi lahko več vlagali v kulturo in izobraževanje. Ampak pri tem moramo pač paziti na trenutno gospodarsko situacijo in ne moremo stano zahtevati povečanega proračuna, da bi v bistvu pregledali, kaj vlagamo investirati. Zato je dobro, da želite stvari racionalizirati, da boste pogledali, kaj deluje. In jaz bi rada vedela, kako boste izmerili rezultate investicij v teh programah, tako boste zagotovili, da tiste investicije, ki jih vlagamo, dejansko so uspešne in da dodajajo uh, nekaj. In mogoče. Uh, Omenjali ste visoko šolstvo, mene vedno zanima tudi nadaljno izobraževanje. Tisti ljudje, ki so vmes, ki torej zapustijo šolo, pa ne nadaljujejo z uradnim, formalnim, višjim izobraževanjem. Kaj storiti za njih? Mogoče bi tukaj spostavili poseben dialog, ki bi spodbujali v podjetjih te priložnosti za pripravništvo, da bi se učili na samem delovnem mestu, da bi se naučili ustreznih spretnosti, ki jih potrebujejo za dela, ki jih bodo upravljali. To je bilo zelo koristno za zaposlovanje mladih še nekaj specifičnega glede programa me medija. In sicer zanima me, ali bo tudi to razširjeno in bo vključilo tudi razvoj računalniških igric. Torej, to je nekaj, kar je eh, v Evropi zelo pomembno. Pa še nekaj sem želela vprašati glede špor, športa in prostovoljnih organizacij. Glede na to, da imamo posebno revizijo eh, direktive o DDV-ju in številne izjeme, ki so namenjene športu in nekaterim drugim eh, kulturnim aktivnostim, mi branimo namreč oprostitve eh, plačila DDV-ja za ta področja. Hvala. Vedno več rok se dviguje. vsi se držite tega kratkega časa, ko boste govorili. Gospod Goskot. Eh, eh, Hvala. Več vprašanj glede športa imam za komisarko. Sem poročevalka tudi v odboru Libe, tako da tudi pročujem področje pravičnosti oziroma pravice in civilnih eh, oziroma pravic ljudi. Omenili ste več pojemnih točk, naprimer agenti, športni agenti, o tem bomo tudi imeli konferenco. In potem smo tudi slišali najave o tem, da bo ta konferenca, pa kaj dejansko lahko sploh tam storimo, kaj lahko komisija stori na tem področju. FIFA je dosegla dogovor z Interpolom. Ampak tukaj imamo celko problemov in sprašujem se, ali bi vi ali vaši kolegi, eh, ali ste prišli v stik glede ukrepanja na evropski ravni glede tega. Pa še ena stvar. Rekli ste, da bi v šport vključili vse, torej zdravje in pa še celkom drugih stvari. In na Balkanu obstajajo zelo dobri programi, kjer vključujejo problematične otroke in oni so tam združeni v teh aktivnostih. In to so res odlični programi, tako da je mogoče tudi to uh, kaj takšnega oblikovali. Ti programi so namreč bili zelo uspešni. Vem, da sredstev ni veliko, ampak to so mogoče kljub temu področja, kjer bi lahko delali skupaj s proračunom, naprimer za zunanje zadeve, kajti to je nekaj, kjer bi lahko stvari podprli in dosegli sinergije. Že letos smo vključili tudi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 financiranja za te programe. Dejali ste, da je potrebno sprejemati odločitve in biti jasen. Torej, potem se lahko izognemo temu, da bi vse skupaj preveč razdrobili. Potem pa modernizacija visokošolskega izobraževanja. Če sem prav razumela, je izobraževanje za vas nekaj neodvisnega. Torej nima povezave s poklicno potjo. Gre torej za učenje za lasten namen. Learning for its own sake. In potem družboslovje. Kako lahko to tudi zajamemo nekaj, kar ni neposredno povezano, naprimer, s podjetji. In sedaj še, kar se modernizacije tiče, kako bi lahko družboslovje tudi vključili v to modernizacijo, to je namreč zelo pomembno. In potem še nekaj, kar je zelo pomembno, gre za temo raziskav. V vašem besedilu sem prebrala, da, je, da so raziskave zelo pomembne, vendar pa v družboslovju tega nisem veliko videla. In mislim, da to je nekoliko me razočaralo. To tudi vidim iz lastnih izkušenj. Pogosto pomislimo na laboratorije, na tehnične fakultete. Mi pa moramo seveda razvijati tudi kulturne raziskave, filologo, filologija, zgodovina in tako dalje. Potrebno je nujno upoštevati tudi to, ko spostavljamo programske strukture. Kedos. Gospod Hano. Hvala lepa. že 12, sem, ki zastavlja vprašanje in lahko rečem le, da je veliko zadev že bilo omenjenih, vendar pa rad bi se komisarki še enkrat zahvalil za cilje, ki jih je navedla, ki jih je potrebno podpreti. In sedaj, ko govorimo o teh programih, je pomembno, da sedaj v časih gospodarske krize moramo nameniti več sredstev za najpomembnejše kulture, izobraževanje in programe. Programe, ki so na evropski ravni bili zelo uspešni. Lahko rečemo, da so tudi veliko prinesli, torej, da so prinesli dodano vrednost, ki jo potrebujemo. Mislim, da komisija to tudi razume. Kajti v teh državnih časih bi se morali osredotočiti na najpomembnejše stvari. Tako bo to Evropi pomagalo tudi k izhodu iz krize. Poleg zahvale pa bi rad dejal, da kar se športnega programa tiče, kolega Fisa, da je to pilotni projekt, nekakšen šport Erasmus, to se sliši zelo dobro, kar se verodostojnosti tiče, če bi imeli dober proračun tudi za športni program takega tipa in kot je dejala komisarka, to bi, si, to bi bilo dobro tudi za zdravje. Potrebno se je ogledati tudi zdravstvene vidike v športu. To prinaša dodano vrednost. Hvala lepa za te besede, za dobre cilje, ki jih lahko podpremo in naš odbor bo gotovo podpiral vaše delo, da bi dosegli te cilje. Hvala, Kosta. Hvala, gospa Kosta. Grazie, eh, presidente, grazie, commissario. Io penso che dobbiamo. Hvala lepa. Mislim, da bi morali biti sicer kratki, ampak moramo tudi razumeti, da obstajajo neki pomembna vprašanja, naprimer ta nov okvir, vznotraj katerega namerava komisarka podati predloge za spremembo, organizacijo vseh teh področji in treh sektorjih. In potem so tukaj prenosne naloge omenili ste cilje in se to se nanaša na politike znotraj tega okvira. Za prvi del bi rada bolj razumela, ne bom rekla, no, da imam pomisleke, ampak določene skrbi, inovacije. To je zelo dobro, tukaj potrebujemo res nek okvir, ki bi bil bolj konkreten. To bi omogočalo, da ne bi izgubili nekih posebnih inštrumentov, ki bi lahko obstali pri tem ob strani, kajti če ne bomo vključili programa kot so medije in Erasmus, potem ne bomo dali dobrega otisa. Vem, da to ni vaš namen, ampak ne bi bilo dobro, da bi zmanjšali sredstva v tej reformi. Ravno nasprotno, okrepiti moramo izobraževanje in medije in tako naprej. Tretjič, govorili ste o Evropski investicijski banki. Najti bi morali tudi druge finančne vire, ne ravno nujno neke neposredne, ampak koristno bi bilo, če bi zagotovili sredstva, naprimer strani drugih verov, naprimer tudi neki mladi podjetniki bi lahko bili vključeni. Veliko krat pač te štipendije niso bile dovolj, bom končala. Torej, prioritete, ti slavni grozdi in pa poli odličnosti, kako bi zoblikovali politike, ki bi bolj povezovali kulturo, izobraževanje in ostalo, kajti sicer uh, ne bomo uspeli razviti teh novih kompetenc. In na koncu me zanima, kam, da bi bilo dobro imeti neko, nek pregled univerz v Evropi. Preko bolonskega procesa bi mogoče to bi lahko izvedli. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še na hitro gospod Stojano, potem pa še gospod Zver. Hvala lepa. Gospa predsednica, imam vprašanja za komisarko. Gre za vprašanje glede novega finančnega instrumenta za kulturne proizvode. To je nekaj, kar ste omenili. Prepričan sem, da potrebujemo posebni finančni inštrument za kulturne proizvode. Ali bi lahko glede tega povedali kaj več? Hvala. Hvala, gospod Zver. Hvala za besedo, gospa predsednica. Jaz sem vedno vesel, gospa komisarka, ko prijete na obisk v naš odbor, še posebej sedaj, ko ste nam razkrili nekaj izhodišča novega pristopa na področju, ki pokriva tudi naš odbor. Jaz, letošnje leto je nasploh zanimivo leto oziroma bo odločilno leto za naslednjo finančno perspektivo tudi na drugih področjih na drugih področjih politikah se bo letos določilo ali pa nekako sprejelo nekaj izhodišča in eh, to kar bomo napravili letos skupaj s komisijo tako bo do leta dvajset zato no, je izjemno pomembno in eh, izjemno odgovorno delo upravljate gospa komisarka in jaz sem vesel da ne boste krčili finančnih sredstev za to podporo ampak rad bi vas spomnil tudi na zahteve, na zahteve našega uh, odbora Sureja, ki je odbor za finančno perspektivo in pa izzive, kjer eh, iščejo tudi lastne vire, eh, lastne vire za financiranje delovanja evropskih inštitucij, pa tudi pred, postavlja se bistveno povečan eh, obseg eh, proračuna. Vse taka želja je bila našega odbora v parlamentu. Eh, komisija bo pa tudi konec meseca dala svoje videnje. Torej, lahko se piše bolje eh, tudi izobraževalnim programom. Kar se mene tiče, jaz nisem proti spremembam, lahko eh, naredimo tudi bolj učinkovit pristop in z enakim ali malo večjim denarjem naredimo bistveno več. Ampak vaša, eh, vaša večkrat omenjena želja, da bi vsi mladi imeli leta 2020 možnost iti v uč, učno ali delovno mobilnost v tujino, bo seveda neuresničljiva. Zato bi potrebovali ne 5% več eh, denarja na teh programih, ampak 500% več denarja na teh programih. To pa seveda eh, zaenkrat ni možno. Je pa res eh, ne mobilnost, ampak temeljita reforma bolonski visokošolskega študija in pa poklicnega izobraževanja je glavni odgovor na, na krizo in pa na uh, to, ali bomo leta 2020 še lahko konkurenčni ZDA in Japonski ali ne. Hvala. Mikrofon. Tudi sama bi rada podala dve pripombi. Seveda moramo privačevati tudi v administraciji. Izdatki v administraciji so tisti taki, da jih potem ne moremo uporabljati v praksi, torej ne za mobilnost, ne za komenijo se, ne za Erasmus. Kako pa naj to storimo? Saj ne bomo odpravili nobene agencije, ali saj nisem slišala, kaj te agencije so tiste, ki pridobivajo administrativen denar tukaj, v tretjem nadstropu, smo pred nekaj meseci imeli čudovito predstavitev, kjer so se predstavile agencije. Koliko je stala ta predstavitev? Samo ta predstavitev za nas, ki, eh, smo, ki plačujemo te agencije. In spraševala sem se točno to, kaj vse bi lahko storila s temi sredstvi na določenih šolah. Torej, kje želite privrčevati, kar se administracije tiče? Prva točka. Druga točka. Spregovorili ste o šuro odboru. Tam je zapisano, da programi, kot eh, so sedaj navedeni, morajo stati ohranjeni. Tretjič, mislim tudi, da bo zelo težavno neformalno izobraževanje zajeti v ta celovit projekt. Zelo veliko težav bomo imeli, če bi naj to podprli, to prodati v javnosti pripravljena, sem storiti vse, da bi dobili več sredstev, vendar pa, če na koncu ne bomo več vedeli, kam gre do sredstva, ker bo vse v enem samem loncu, potem zaupanja ne bom imela. In to se ne sme zgoditi. Rada bi vedela, koliko sredstev je namenjenih čemu, koliko je namenjenih temu in temu projektu. In nikoli nisem razumela, da bomo vse življensko izobraževanje, ki smo ga uvedli, bila sem poročevalka, sedaj nenadoma, saj gre to za krovni program, pa naj bo to izobraževanje mladina ali e, usposabljanje ali pa vseživljensko učenje, to ni važno. Pomembno pa je, ali bomo znotraj teh programov vse skupaj lahko bolje povezali, ali bo šlo za horizontalno sodelovanje. To bi lahko storila tudi starim programom, če bi želela. Zato torej sem pripravljena in bi vam rada verjela oziroma vašim sodelovcem, da bo to možno z novim programom, vendar pa nisem prepričana. Rada pa bi vas pohvalila še na enem področju, da ste temu vključevanja Evropske investicijske banke pri po diplomskih študijih tudi vključili. Mislim, da si vsega tega ne moramo privoščiti. In že zadnji smo želeli več sredstva, šlo je malo bolje, malo več sredstva smo dobili. Mislim, da je podprek EB dobra, zato vam želim veliko uspeha. Sicer pa menim, da naprimer tudi Erasmus Mundus bi lahko zajeli vse življensko uh, eh, usposabljanje, kajti tudi to spada v to. To so torej moje pomisleki, sicer pa se strinjam z vsem, kar je bilo rečeno. Sedaj pa si želim, da bi nam pojasnili vse skupaj. Hvala lepa. Prosim, gospa komisarka. Mikrofon. Uh, Še enkrat. Mislim, da je šlo za nesporazum. Ali pa. Včasih imamo fiksne ideje v naših glavah in ne poslušamo tega, kar drugi govorijo. Nikoli nisem dejala, da bom vse skupaj združila v en program kulturo in medije. Ne, tega nisem dejala. Nekdo je to dejal. Ne, naj povem, da je dejstvo, da imamo en krovni program, okvirni program, pomeni samo to, da ne bo ene administracije za kulturo in medije. Ne, to bosta še vedno dva ločena programa. In če bom dobila več sredstev, bom imela potem tudi še več sredstev na spolako za kulturo in ustvarjalne industrije in gospod Stojanov. To bi bilo, to bil jamstveni sklad za posojila. Kaj so za ravno te kulturne in ustvarjalne industrije, v primeru, če bi to potrebovali. Kajti zelo težko je priti do posojil. Ne bo pa to na škodo ne kulture in ne medijev. Torej, imam vtis, nikoli ne morem biti gotovo, vendar počasih je tudi resna govorica pomembna. <laughs> Jaz sedim poleg vas, tako da me ne vidite. Torej, ko sem sedela nasproti svojim poslušalcem pri proračunu, sem na začetku videla, da so bili pri športu mirni. Šport je lahko pod izobraževanjem, zakaj to potrebujemo, lahko je pod kulturo. Potem postopno sem videla spremembo. Ne morem točno videti in reči, da sem jih pripričala, vendar pa sem bolj optimistična, kot sem bila pred mesecem. Tako bom rekla. In potem morate tudi vi odigrati svojo vlogo. Prav? Enako velja za izobraževanje. Torej, kot sem dejala, moj cilj za izobraževanje usposabljanje mladino je ne imeti enakih ukrepov z enakimi sredstvi. Ne. Moj namen pri zmanjševanju administrativnega bremena, je, da pokažem, da se trudimo, da se mi trudimo, da se prizadevamo za to, da bi jim zagotovili več sredstev za mladino izobraževanje in usposabljanje. In spet, optimistično sem, bomo videli. Samo še dva tedna sta. Potem pa bomo vedeli. potem pripomba, da moramo zapolniti vrzel med eh, tistimi, ki so končali srednje izobražanje in tistimi, ki so deprimirali na univerze. Gotovo, poklicno izobraževanje je en del. In z našo mobilnostjo in programih za vajeništvo bo drugi del moram reči, da veliko povdarka namenjam tudi temu, kar smo že dejali, da moramo videti, kako bi kar najbolje zapolnili vrzel med univerzami in trgom dela, kajti to je tisti glavni problem. Imamo preveč študentov, diplomantov, ki so nezaposleni. Njihov namen, naš namen ni da zamenjamo študijske smeri s tistimi, ki se jih mi želimo. Ne, naš namen je, da jih želimo bolje obveščati. Ko se odločajo za študij, morajo dobiti dobre informacije, zato da se bodo lahko dobro odločili. Glede tega, kaj mislijo, da si želijo študirati. Seveda po študijo pa moramo dopolniti njihovo študijsko znanje s praktičnimi izkušnjami in s transverzalnimi izkušnjami, ki so tako pomembne. In to me pripelje do vprašanja, ki ga je zastavila gospod Paleteli. Seveda, družboslovje to je ključnega pomena. Seveda, ne moremo zanemariti družboslovja. In reči, da če nekdo, ki je družboslovec, tako in tako ne bo dobil delovnega mesta. Tudi na tem področju je potrebno postaviti dobre temelje. In to, kar se bodo naučili na univerzah, mora biti dopolnjeno z drugimi stvarmi, ki so potrebne. In to lahko dosežemo z izobraževanjem tujini, z vajeništvom, z mobilnostjo, z učenjem jezikov in z drugimi stvarmi. Prav tako bi naši programi za raziskovalce, kot je program Marie Curie, ki je zelo uspešen, naj bili taki, da se ne bi omejevali samo na naravoslovje. In to se ne omejuje samo na naravoslovje, to je napačen tis. Morda bi lahko ste izhajali iz te napačne predstave. Pač nismo imeli toliko prošen. Strenj študentov družboslove, vendar pa Marie Curie je odprt za vsa področja znanosti. In morda bi morali to tudi ustrezno bolje povedati javnosti, za tiste, ki se zanimajo za raziskovanje, ki se zanimajo za to kaj je možno in kaj ne. Potem modernizacija naših visokošolskih ustanov, to so zelo, zelo težke naloge. In to bo možno le z dobrim sodelovanjem med državami članicami Evropske unije in Bruslem. Mi sprejemamo odločitve o temeljnih politikah. In te temeljne politike morajo potem biti uporabljene v praksi. In potem je morda potrebno kaj tudi prilagoditi in spremeniti pri določenih primerjih. Ni pa dobro, če vsaka od držav članic eh, ubere svojo pot pri visokošolskem izobraževanju. Moramo zagotoviti te temeljne politike za prihodnost, kot sem že dejala. In potem bomo imeli tudi nove pobude za modernizacijo oktobra in upam, da bo to dobra tema za razprave, kajti ključnega pomena je to za vse države. Videti moramo, kaj dobro deluje v državah, katere uspehe smo že dosegli in kaj ne deluje dobro. In to bomo lahko ugotovili, če bomo naše sisteme primerjali med sabo potem pa še vprašanje DDV in šport. Kot vemo, je DDV nacionalna pristojnost. Iz Bruslja ne moremo diktirati državam članicam, kaj naj počnejo z DDV. In vem, o tem je bilo govora, zelo odločno tudi, kar se fizične škatle proti digitalni škatli tiče in pobuda Francije je bila, da bi uporabili zniženo stopnjo DDV v nekaterih primerih za oprostite, šlo je za fizične knjige in digitalne knjige, da bi to uporabili torej tudi za digitalne spletne knjige. Vendar pa samo Francija je o tem govorila. Potrebujemo pa soglasje, seveda, za spremembo pravil za DDV. Tukaj potrebujemo soglasje in to je zelo, zelo težka pot. Enako bo veljalo tudi za vse izjeme določenih držav članic za športne organizacije. Želim si, da bi to lahko uveljavili, da bi lahko pomagali, vendar pa bojim se, da to ni možno. Naj izpostavim še nekaj ko govorim o sinergijah, govorim o sinergijah med eh, programom za vse življenjsko usposabljanje, med socialnim skladom in skladom za regionalni razvoj. Oba strukturna sklada namenjata veliko sredstev in mislim, da smo edino področje izobraževanja in kultura, kjer imamo dovolj povpraševanja za sredstva, ki so na voljo. Vendar pa v preteklosti še nismo imeli usklajevanja politik med GD regijo, med GD zaposlovanje in še enim generalnim direktoratom. Naša zahteva pa je, da se moramo odločiti, kako bomo usklajevali ta tri področja tako da bomo vsi stremeli k isti politiki. Če si želimo doseči cilje Evrope 2020, moramo vsi združiti sile za dosego teh ciljev. To je zame zelo pomembno. Mislim, da sem odgovorila na vse. Administracija, moje vprašanje, pravi predsednica. Mislim, da sem to že omenila, pravi komisarka države članice si želijo zmanjševanje administracije, zmanjševanje izdatkov za urade, pisarne in da naj bo vse skupaj bolj poenostavljeno in enostavno. Teh eh, zahtev ne morem ignorirati. In ker sem seveda odvisna tudi od njih za več sredstev, jim moram pokazati, da bom to storila. Naprimer, na katerih državah, kot je Nemčija, Italija, imajo tri različne agencije, ki jih financiramo mi in ne vedo, kaj ena agencija ne ve, kaj počne druga. Bila sem v Firencah in mislila sem, da je bil govor uh, pri določeni agenciji dober, ja, potem pa sem slišal, da mora dobiti besedo še druga oseba z druge agencije. Ampak pa to ne pomaga. Če želimo biti bolj jasni, če si določena država želi treh, štirih agencij, morajo za to sami plačevati. Tako da je potrebno biti bolj ekonomičen in bolj učinkovit. Potrebna je boljša vidnost. Mislim, da bi bilo vse skupaj veliko bolje, če bi uporabljali sinergije. Ja, ah, ja. Neformalno izobraževanje. Formalno in neformalno izobraževanje sta za nas prednostni nalogi. Nikakor ne bomo odrekli možnosti mladim za mobilnost in za prostovoljnost eh, prek formalnega in neformalnega izobraževanja. Da bomo to dokazali, bomo kmalo sprejeli priporočilo za to, da bomo validirali neformalno in formalno učenje in da bomo tudi razširili naš Europas. To, da bomo vključili ne samo akademske kvalifikacije, temveč tudi neformalne in druge kvalifikacije, ki jih dobijo mladi. Boskort, very short, please. Na kratko še, gospa Boskort. Eh, nisem dobila odgovora na svoje vprašanje o nezakonitem igralništvu. In potem ste dali tudi nekaj o poličnem nogometu. Ne, nisem govorila o tem. Govorila sem o nogometnih šolah, skratke zelo aktiven v Bosni in Hercegovini to je druga organizacija, vendar pa počnejo isto, pravi predsednica. Komisarka, vse, vsi ukrepi, ki ste jih omenili, naprimer športni agenti, ne za konite stave, vse to so zelo resni večplastni problemi. Ne morem trditi, da samo za organiziranje konference rešimo vse težave, ne. Vendar pa spoznali bomo težave in specifike težav. In tako moramo sodelovati s Svetom Evrope, z Mednarodnim olimpijskim komitejem, z UEFA. Združiti moramo sile, zato ker vsaka od teh organizacij ima svoje informacije. Če pa združimo sile in informacije, bomo lahko ugotovili, kako se lahko s temi problemi najbolje ukvarjamo. To ni nekaj, kar bomo rešili kar z eno konferenco ali v enem letu. To bo trajalo več časa. Ne zakonite stave, to je nekaj, kar je komisar Barnije že začel obravnavati, sprožil je pobudo na to temo. Gospa Malmström ima tudi pobudo glede korupcije na splošno, vendar pa mi je uspelo vključiti tudi v njeno pobudo šport. Korupcija v športu, tako da, kot lahko vidite, gre za to, da širimo specifiko in težave športa tudi na druga področja. Ostale generalne direktorate, ki imajo pristojnosti in lahko potem bolje sodelujemo. Težava oziroma pobude, ki ste jih omenili za šport in zdravje, je zelo pomembna in zato sem naprimer začela sodelovanje s službami komisarja Dalja, da bi videli, kako lahko najbolje promoviramo šport za zdravje v šolah. In to je zelo pomembno. Ustvarjati moramo partnerstva tudi v komisiji kajti instrumente določenega komisarja lahko uporabimo za dopolnjevanje instrumentov drugega komisarja in to velja tudi za proračun. Združili bomo naše sile za to, da bi dosegli boljše rezultate. Shortly, Triple, shortly, shortly, Sedaj pa na kratko gospod Trupl, potem pa še gospod Boris. No. Še politični stavek, kar se prestrukturiranjem preveč agencij tiče, na ravni držav članic. Mislim, da če bi to lahko bil prispevek za več preglednosti, za zniževanje administrativnega bremena in zato, da bi imeli bolj jasne strukture, bi to bilo vse lepo in prav. Vendar pa zaradi političnih razlogov mislim, da je zelo pomembno sporočiti, da gre za pristojnost držav članic in sveta. To ni naša težava. In mislim, da je to zelo pomembno, kaj ti. Oni od nas zahtevajo zniževanje stroškov, so pa sami odgovorni za to. Mislim, da je to ključnega pomena, da to jasno povemo. Gospod Boris? Pani... Zelo nakratko, hvala lepa predsednica za to, da ste mi dali besedo. To, kar je pravkar dala komisarka o prednostnih nalogah in o izvajanju strategije, to mora naleteti na boj v pozitivnem smislu. Kolegijo komisarjev, na primer, obdavčitev sredstev za izobraževanje in šport. Držim pesti, da bo vse skupaj uspelo, kar se tiče preverjenih programov medija, eh, mladi, vse življenjsko učenje. Mislim, da je največji izjiv ravno ta, da bi v Evropskem socialnem skladu in Evropskem skladu za regionalni razvoj namenili sredstva za očinkovite programe. Nimamo stotine milijonov. Tukaj imamo milijarde, ki so namenjene za različne ukrepe. In sedaj je odvisno od vas. Ali bomo dobili več sredstev za izobraževanje, šport in medije. In držim pesti, kajti od eh, vaše odločnosti bo odvisno, ali bo ta vizija izvajanja kulturne politike, politike izobraževanja lahko potekala uspešno. Držim torej pesti. Še manjšen skromen prispevek. Govorili ste o korupciji v športu. Predlagal bi, da bi s tem problemom, ki ima različne plasti, da bi se povezali tudi z odborom za pravne zadeve in da bi spregovorili o sankcijah za kršitev v športu. To je ključnega pomena za to, da bomo imeli resnično pravičnost po vsej Evropski uniji. Hvala lepa, komisarka. To, uh, Kar se tiče vaše pripombe, to je točno zato, zakaj sodelujemo s komisarko Malmström. Seveda me zanima tema, vendar pa ona ima pravne možnosti, da kaj postori, kaj otipljivega. Torej, seveda je zelo pomembno, kot sem že dejala, da sodelujemo z vami, pa tudi z ostalimi odbori, za to, da bi lahko dosegli naše cilje. Za zaključek bi se vam rada eh, zahvalila, če si pogledamo poročilo šur, se mi zdi, da ima ta parlament in komisija enake ambicije. V poročilo šur smo imeli zelo pomemben povdarek na izobraževanju in tudi športu. Šport je omenjen. Pričakovala sem odločnejšo omembo, izjavo glede športa, vendar pa zelo veliko je zadev, na katere je potrebno pomisliti. Sem pa optimistična, da bo na našem področju dosegen dober rezultat. Boriti se bomo morali, to vem. Večina držav članic zmanjšuje svoje proračune, Naprimer, prejšnji vikend sem bila na nizozemskem in resnično je prišlo do velikih krčen sredstev na področju kulture in to je obžalovanje vredno, vendar pa to se dogaja v veliko državah. In zato pričakujem zelo težavna pogajanja s svetom. Ravno zaradi tega. In zato mislim, da moramo sodelovati drug z drugim in skušati doseči rezultate. Vem namreč, da bomo mi, komisija in vi v parlamentu imeli enake cilje in da si želimo doseči te cilje skupaj. Hvala lepa. No, zdaj pa še čisto zadnja beseda, koordinacija med izobraževanjem, kulturnim proračunom in proračunom za regionalni razvoj. Ne bomo dosegli rezultatov, če ne bomo mogli ohraniti ali povečati našega proračuna. Zelo lahko je govoriti o koordinaciji, potem pa dobimo manj denarja, ki ga ne želimo zgubiti. Hvala lepa še enkrat. Z veseljem bomo spremljali, kaj se bo dogajalo po 29. in pričakujemo vaše sporočilo. Hvala lepa. Okay, bye-bye. Okay. Colleagues, you can, you can stay, yeah? Number four, budget 2012. The rapporteur for... Proračun 2012. Eh, kolega Lokegard je tukaj poročevalec, gre za pomembno zadevo. Zelo pozno bomo dobili eh, sklep sveta predvideno julija, 25. do 29. julija. Večina od nas bo takrat na počitnicah. Zato so se koordinatorji odločili. Prosim, da jim prisluhnete, ker je pomembno. Gospod Fisas, Ivo. Nisem več učiteljica, pa vendar. Odločili smo se, da bo odbor glasoval o amadmajih k proračunu že 14. julija. Preden dobimo stojiče sveta. Glasovali bomo o komisijskem dokumentu, ki ga je spremenil kolega Lokegard oziroma mi. In sicer bomo glasovali v angliščini iz eh, tehničnih razlogov, ker ne moremo proračunskih prevodov dobiti pravočasno. Naš poročevalec Logigard bo predložil vse predloge, ki jih bo sprejel naš odbor 14. julija pred eh, poletnim odmorom. Bomo tam, kjer bo svet zahteval krčenje, poskušali ponovno spostaviti stanje, ki ga predlaga komisija. Strinjamo se z osnutkom proračuna komisije in si želimo zadevo ponovno spraviti nazaj, če se bo svet odločil, da bo zadeve črtal, potem ne bo potrebno vlagati dodatnih predlogov. Spremem to bo storil gospod Lokegar našem imenom v začetku septembra. Če želite spreminjati osnutek proračuna komisije, morate v angleščini poslati amadmaje do 27. junija. Na to morate pomisliti. In zdaj, kolega Lokalkart, je beseda vaša. Hvala lepa. Eh, hvala, da ste povdarili, kako pomembno delo imam. In kot ste slišali, lahko greste vsi na počitnice, ker bom tak sam opravil delo za vas. dvakrat smo že slišali na prejšnjih sestankih, da smo lansko leto uspeli pri končnem eh, rezultatu, dosegli 18 milijonov za vseživljenjsko učenje in 3 milijone za šport. To je načeloma dobro, ampak mislim, da nam lahko letos uspe še več. Če bomo sredotočili, našo pozornost še bolj kot lani. To je moje osnovno sporočilo. Lahko smo bolj ambiciozni in potem, ko smo slišali komisarko, vidimo, da nas podpira, tako da imamo velike možnosti, če se bomo res dobro sredotočili na to, kar želimo. Seveda moramo upoštevati omejeno sredstvo, dodatna sredstva, ki so na voljo v okviru marš so 115 milijonov za 1A in 15 milijonov za 1B. Ni nujno, da bomo vse dobili, to so številke, ki so trenutno v igri. Osredotočil bi se na prioritete, predvsem na dve zadevi, kot prvo vseživljenjsko učenje in drugo šport. Na osnovi dosedanjih izkušenj iz naših pogovorov lahko ugotovim, da vlada široko soglasje glede tega, tako da pričakujem, da se to ne bo spremenilo. Če si pogledamo konkretne predloge, ki sem jih pripravil za današnjo sejo, boste videli, da imamo amadmaje tako pri vseživljenjskem učenju kot pri pripravljanjih delih za program za šport. To seveda niso končni predlogi, e, tukaj vam predstavljam svoje zamisli in to predlagam odboru. Seveda bo, se bomo o teh številkah še pogajali, z nekaterimi od vas sem že govoril o številkah. Naj še enkrat ponovim, da gre za prvi predlog e, z moje strani. Predlagal sem 45 milijonov pri obveznost prevzetih odveznosti, ko gre za vse življenjsko učenje. Mogoče boste dejali, kaj pa si je splačili, ker tam ni nobene številke. Vprašal sem to komisijo in komisija je dejala, da bi lahko 30 milijonov uporabili v prvem letu. To se pravi, če bi kdo spraševal, kakšna bo raven 30 milijonov eh, v prvem letu in predvzete obveznosti za 45 milijonov. To je seveda samo predlog, o katerem se bomo pogajali, ampak mislim, da moramo dati jasen signal na področju vseživljenjskega učenja in povedati, na kaj se želimo osredotočiti. In tukaj mislim, da imamo velike možnosti, da nam uspe. Tako govorim tudi o končni številki, o tem bomo gotovo še govorili, ampak bodimo ambiciozni. Če si pogledamo drugo zadevo, pripravljalna dela glede priprave programa za šport. Tudi to je samo predlog, 6 milijonov sem tukaj unesel. Pripričan sem, da bi si marsikdo od vas želel više številko, o tem tudi lahko razpravljamo. Vendar pa je pomembno, da se dogovorimo za en amadma glede tega. S kolegi sem se že pogovarjal in vsi se strinjajo, da si želimo dober konsens glede tega, kaj bomo pripravili. Besedila še nisem pripravil, zaradi tega, ker še nismo začeli z pogajanji. Poskušal pa bom vgraditi eh, nekatere vaše eh, pilotne projekte in eh, pripravljalne aktivnosti v te pripravljalne aktivnosti in upam, da se bomo lahko zedinili. dodal sem pilotne projekte glede eh, partnerstva znanja. Eh, tukaj imamo povečane za obstoječe eh, projekte, ki so zelo dobro sprejeti v komisiji, saj močno prispevajo k strategiji Evropa 2020 partnerstva za znanje sta, so omenjena v strategiji Evropa 2020 in izboljšujejo odnose med eh, univerzami, podjetji, raziskavami, inovacijami. Mislim, da se s tem lahko vsi strinjamo. Tukaj potrebujemo manjše zneske tudi v eh, proračunu za naslednje leto, zato predlagam te spremembe. In končno. Še četrti amadma, ki se nanaša na informacije za medije. Mislim, da sem že na zadnjem sestanku omenjal uh, eh, seminarje za usposabljanje novinarjev, eh, ki so vključeni v to postavko, v to proračunsko vrstico. Takšni seminarji uh, so dokazano podali uh, medijem odličen pogled v delovanje institucij, so zelo priljubljeni, vedno imamo preveč prijavljenih in zaradi tega, ker se vedno pritožujemo glede ravni eh, poznavanja strani eh, novinarjev, menim, da moramo okrepiti naša prizadevanja, zato da bi pomagali novinarjem bolje razumeti naše zapletene sisteme. In tukaj moramo biti še nekoliko bolj ambiciozni, zato sem pripravil ta amandma. Tako. In zdaj bi še izrazil zaskrbljenost eh, z moje strani temu odboru in sicer gre za spočilo proračuno, kar smo dosegli v okviru izobraževanja v sodelovanju z GDI-jak. Zboja ponos, lahko smo ponosni eh, zato, ker smo dosegli lansko leto in kar bomo dosegli tudi v tem letu. Če si pogledate GD.com, mm, ne moremo trditi enako, ker ti tukaj nismo dosegli nič v zadnjih dveh letih. In eh, to je seveda zaskrbljujoče. Kar nekaj časa sem porabil z razmišljanjem o tem, zakaj je tako. Ta odbor, ta parlament je dvakrat sprejel lani in letos projekt o investigativnem čezmenem novinarstvu, preiskovalnem novinarstvu. To je bilo zdaj črtano in dolgo je trajalo v lanskem letu in potem se pravzaprav ni nič zgodilo. Glede tega sem se že pritožil pri odboru za proračun vendar zgleda, da se nič ne dogaja. Zdaj že tretje leto za povrstjo. Moram ponovno pozoriti na to in povedati, pogledati, kaj je dejansko problem z temi projekti. Gedikom je že obljubila, da bo to, je obljubil, da bo to storil, vendar doslej še nismo dobili ustreznih informacij. Helped, come, uh... Mislim, da smo GD komu pomagali, da dobi nekaj več eh, sredstev za javne prostore. 1,5 milijona več so dobili za informacijske centre, informacijska središča. Mi pa nismo dobili nič v zameno, kar ni posebno zadovoljujoče. Spomnili se boste, da so nekateri kolegi v odboru za proračun iz Nemčije dali svoje predloge okoli Božiča. Naj bi pripravili strategijo za komunikacije. Januarja smo se srečali z komisarko, vendar nismo imeli eh, nobene strategije. Lahko bi se vprašali, zakaj smo omaknili rezervo. To smo pač naredili, pa spet se nič ni zgodilo. Na istem sestanku januarja smo dobili novico od komisije in sicer je zaključila sevi mrežo. 8,7 eh, milijona evrov je bilo predvideno letošnjem proračunu za to, brez eh, da bi vprašala nas. In zanima me, kam je šel ta denar. Mogoče lahko tudi o tem spregovorimo. Mislim, da to ne služi namenom, ki jih je izrazil parlament. Imam tudi druge primere, ampak če bi jih vse našteval, bilo preveč dolgočasno. Kakšen je sklep, da ta odbor zasluži nekaj boljšega? Tudi kot parlament moramo biti bolje vključeni. Potrebujemo komisarja, ki ne bo poskušal ne sodelovati, če temu tako rečem. Prejšnji teden smo imeli sestanek institucionalne delovne skupine, kjer smo poskušali strani parlamenta dobiti neke prioritete, določiti neke prioritete za leto 2012, to nam ni uspelo. Ne vem, če je kdo to pričakoval, na vsak način smo to zahtevali, pa se ni zgodilo nič. Ta odbor mora dati jasno vedeti, da je treba zadeve rešiti. Imeli bomo tudi sestanek koordinator, na katerem bomo poskušali ugotoviti, kako rešiti te zadeve tudi v primeru poročuna za naslednje leto. Hvala lepa, Ivo Belet. Hvala lepa, Doris. Najlepša hvala. Bom kratek. Naj povem, da naša skupina podpira poročevalca še posebej pri njegovih prizadevanjih, kjer se moramo osredotočiti na določene zadeve, tudi na področju športa, tako da vas to odstotno podpiramo. Sploh, ko predlagate, da povečamo proračun za vse življenjsko učenje, tukaj moramo biti ambiciozni. Kot drugo, kar je povedala že predsednica popolnoma zaupamo v to, da boste poskušali odpraviti vse potencijalne, vsa potencijalna krčenja proračuna, ki bi jih lahko predlagal svet, tako da bomo prišli nazaj na solični predlog komisije. Mogoče majhna pripomba glede vašega tretjega amandmaja, glede partnerstv za znanje. Seveda to podpiramo, ampak gre za bolj simbolično vrednost, govorimo o enem milijonu in vem zakaj, zato ker denarja ni na voljo. Če se spomnim, kaj je povedala komisarka pred nekaj minutami, ko je govorila o sinergijah med eh, socialnim skladom in skladom za regionalni razvoj, mogoče bi tukaj lahko izkoristili te sinergije tudi za druge instrumente politike tako da bi našli nekaj več denarja za doseganje ciljev na tem področju. To bi bili nasplošno naše pripombe, drugače pa vas eh, načelno zelo podpiramo. Hvala. Dank, hvala, gospa Kamerivert. Ja, hvala lepa. Mislim, da tudi sama lahko podprdem predloge, ki jih je podal gospod Lokegard. Pri športu bi mogoče še predlagala nekaj v povezavi s tem, kar smo zahtevali lansko leto. Če se prav spomnim, smo lansko leto zahtevali 10 milijonov. Vemo, da je pri pogajanjih o proračuna nepodobno kot pri eh, pogajanjih eh, kolektivnih partnerjev, tako da moramo zahtevati več, da dobimo manj. Zahtevali smo 10, dobili 3. Če bomo zdaj zahtevali samo 6, bomo jih na koncu dobili samo milijon in pol. Zato bi bilo mogoče dobro še enkrat razmisliti o tem, a ne bi ostali pri eh, liniji, ki smo jo obrali lansko leto in eh, da zahtevamo enako, kot smo zahtevali lani. Sem še presenečena, potem ko je gospa Vasiljo govorila o pomenu tega področja in si želi dolgoročen program na tem področju, da je komisija potem v tem letu za pripravljalne aktivnosti črta vsa sredstva, torej ni predvidila nič. Um, lani je bil tudi predlog komisije, da um, bi um, tukaj vložili neke sredstva, če tudi ne toliko, kot smo se želeli mi. Zato bi bilo dobro razmisliti o tem, kaj je taktično uh, bolje zahtevati 6 milijonov ali pa ostanemo uh, tam, kjer lansko leto in zahtevamo 10 milijonov, tako da bomo na koncu dobili 3. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala, gospod Trupl. Hvala, Doris. Kot zeleni tudi podpiramo eh, predloge, ki jih je podal Morten. Samo mm, dva se bolj manj strinjamo. Se strinjam z gospo Kamere Vrt eh, glede tega, ali naj vzamemo 10 ali 6 milijonov vendar pa si želimo doseči vsebinsko kakovost, eh, tako da bomo dobili ustrezna proračunska sredstva tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru. Naj omenim enega od eh, pilotnih projektov zelenih. Gre za to, da potrebujemo več eh, raziskav in več znanja pri vprašanju, kako financirati kulturno raznolikost na dosleden način ob upoštevanju digitalnega okolja tukaj imamo eBay in ostale mm, možnosti na spletu, eh, spletne skupnosti in podobno, tako da potrebujemo popolnoma nove modele, ki nam bodo omogočili eh, vzdržno financiranje mm, kulturne raznolikosti v digitalni eri. In upam, da bomo zato dobili tudi ustrezno podporo kar zadeva komunikacijsko strategijo, o kateri je govoril Morten. Zelo se razjezim, ko slišim, kaj naj bi se zgodilo, kaj je rekla komisarka Reding, ko smo z njo govorili ob zadnji priložnosti, ki je ki je govorila o TV mrežah, kjer naj bi vse ukinili in naj bi spet državljanom delili eh, tiskovine in prospekte. To se pravi, da bi prišli iz digitalnega spet na papir. To ni v skladu s tem, kar si želimo. Če spostavljamo radijska in televizijska omrežja za to, da um, podajamo novice, tako da imamo posebno televizijo za skandinavske države in Nemčijo, ki niso pokrite, zato je potrebno, da temu sledimo kot odbor za kulturo ne moremo sprijeti tega, kar komisarka Reding počne, saj ne sledi našim eh, predlogom in eh, temu, kar si želimo. Tako da ne vidim nobene druge možnosti, kot da, da ostajamo zelo jasni, kar zadeva naše interese in pokažemo komisarki Reding, da ne bomo sprijeli več eh, tega, kar počne oziroma bolje, česar ne počne v nasprotju z našimi interesi. Gospod Hannibal. Hvala. Eh, podprla bi to, kar so vsi povedali o vseživljenjskem učenju in tudi, kar zadeva partnerstva za znanje. To so pomembne zamisli. Kar pa zadeva šport, eh, bi lahko zahtevali toliko, kot si upamo, tako da bomo na koncu dobili, kar pač bomo. Mislim, da je dobro, če smo drzni in da dobimo eh, toliko denarja, kot ga resnično potrebujemo kar zadeva komunikacijsko strategijo. Ne vem, če naj bi o tem razpravljali na seji koordinatorjev. Ampak zdi se mi, da postaja vse bolj očitno, da to, kar Evropska unija počne sedaj, ne deluje. Če pogledam zadevo z britanskega vidika, zadevo vidim kar najslabši luči. Če hočemo resnično sporočiti državljano Evropske unije, kaj počnemo tukaj, kar bo tudi ustrezno in željeno, potem moramo narediti nekaj drugega. To, kar počnemo sedaj, ni v redu in zgleda, da bo vse skupaj še slabše, kot je že. Potrebujemo neko strategijo, vsaj to, strategijo, ki bo delovala, ki bo zagotovila da bodo ljudje videli, kaj se tukaj dogaja. Tako da bodo ljudje ugotovili, da resnično nekaj dobrega počnemo, da delamo konstruktivno in da delamo v, v interesu državljanov Evrope. In nisem prepričana, da vsaj to osnovno sporočilo spravimo eh, do ljudi. To je treba storiti in skrajni čas je, da to storimo in veseli me, da je gospod Lokegar to omenil, vendar pa tukaj ne moremo sprejeti nekih dokončnih odločitev, saj morajo naše predlične skupine o tem še naprej razpravljati. Yeah, I, I deadline, Ampak roke sem vam povedala. Naj pozabite na to. Gospa Šaken. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala, Morten, za to predstavitev. Gre za kompleksno zadevo kot eh, nizozemska. Nizozemka se eh, zavedam, kaj pomeni, da moramo več narediti za manj eh, denarja. Seveda moramo najti tudi načine za bolj učinkovito delovanje sploh. Če si pogledamo, kakšne možnosti nam nudijo nove tehnologije za izmenjavo informacij, za komuniciranje na daljše razdalje, za manj eh, fizičnih resursov, pa tudi finančnih resursov. Pogledala sem si proračun in iskala priložnosti. Mislim, da se strinjam eh, glede pilotnega projekta, ki smo ga vložili, eh, katerega predlog smo vložili v imenu naše skupine. Tukaj gre za priložnosti za mlade ljudi. Helen Trvajn, ki je ustanovila eh, šolo za konec tedna, ki je uspešen projekt eh, na nizozemskem in ponuja poglizno izobraževanje za mlade iz eh, prikrajšanih okoli. Uh, Eh, tukaj omogočamo sodelovanje z določenimi poklicnimi profili, z eh, policisti, gasilci, zdravniki in tako naprej, s katerimi se ti mladi ljudje drugače nikoli ne bi eh, soočili. Na ta način jih tudi spravimo z ceste. Predlagali smo, da bi ponudili sredstva za tovrstne programe tudi na osnovi programov, kot so poletne šole ali poletni tabori, kjer bi lahko izboljševali spretnosti, znanja. Če želite še več predlogov, jih imam celo vrsto, ampak eh, mislim, da bo to dovolj za sedaj. Na vsak način bi morali skupaj delati na teh proračunskih vrsticah in poskušali dobiti čim več. Gospa Kosta. Grazie e ringrazio molto il relatore per la sua Levorja. Hvala lepa poročevalcu za delo, ki ga je opravil. Imam tri pripombe. Kot prvo mislim, da ima prav, ko zahteva določene zneske v proračunu. Potrebujemo a, to vrstna sredstva. Na področju kulture imamo vedno enak proračun, tukaj se nič ne spremenja, tudi v letu 2012 eh, ne. In to je pomembno leto, saj potem preidemo na večletne finančne načrte. To je leto, v katerem bi morali nekako začrtati pot tudi za naslednja leta. In zato me čudi, zakaj ta tema ni bila bolje upoštevana. Tako da sem zelo kritična do komisije. Obžalujem, ampak tukaj moram biti kritična, kar zadeva drugo stvar, ki mi je še posebej padla v oči. Zavezali smo se za. Uh, začetek evromediteranske politike, kjer bomo sprejeli tudi ustrezne ukrepe na področju izobraževanja in usposabljanja, vključili tudi tretje države. Ampak pri vseh teh zadevah zdaj prihaja do krčene sredstev, čeprav smo vedno govorili o tem, da bi morali spodbujati kulturno sodelovanje in povečati sredstva za to. Potem imamo tudi eh, večjo mobilnost mladih. Tudi tukaj smo zahtevali povečanje sredstev za vse življenjsko učenje. Slišali smo, da bi morali povečati sredstva za mobilnost eh, mladih, eh, za ustavitev ustrednih skladov. Vprašanje je, ali bo to resnično zadostovalo. Zdaj pa smo že pri komuniciranju. Ugotovili smo, da je stališče komisije tukaj nekoliko čudno. Včasih smo imeli zelo dobre programe za šole, za komunikacije in tako naprej. Ampak eh, sredstva na tem področju se vse zmanjšujejo, vsaj kar zadeva parlament. Očitno parlamentu komisija ne zaupa. S komisijo smo poskušali sodelovati, da bi povečali ta sredstva, vendar nam to ni uspelo, mogoče bi lahko zadevo eh, poglobili v obliki mm, zaslišanja oziroma seminarja, na katerem bi lahko z pristojno komisarko o tem več povedali. Mislim, da ne zadostuje, da imamo tiskovno službo komisije in sveta, tukaj potrebujemo še kaj drugega. Ti načrti so dokaj tvegani. Nekje sem videla številko 7000, ko gre za kulturo 2013-2016, je to napaka. Hvala lepa. Lahko podprem kolega Loke Garda, glede njegovih je eh, predlogov, ne bi se spuščal v to, imam samo dodatno pripombo. Komunicijska strategija se mi zdi zanimiva. Zanima me, ali lahko sploh eh, ocenimo učinkovitost komunikacijske strategije. Smo v času, ko je evropska ideja zelo ogrožena in vsak, eh, ko oddaja o Grči, uničuje veliko tega, kar smo razvili na področju proevropskosti. In to je naš problem. Zato mislim, da bi mogoče naročili za naš odbor še eno študijo o tem, kako bi lahko povečali učinkovitost eh, komunikacijske strategije. Gre mi za učinkovitost. Mogoče to bolj potrebujemo, kot bi si želeli. Hvala. Hvala lepa. Mikrofon. Gospod Lokegaard, beseda je vaša za zaključek. Hvala lepa. Gospod Lokegaard, eh, malo počakajte. Eh, komisija še. Na kratko, eh, kot smo videli že zadnjič, zelo pozdravljamo vaš načrt za osredotočanje na prednostne eh, zalege. Veselim me, da ste se odločili za vseživljenjsko učenje in šport. Eh, kar zadeva šport, je bilo nekaj vprašanj, zakaj komisija letos ni predlagala eh, sredstev v proračunu za leto 2012. Leto 2011 je zadnjo leto za trenutne pripravljalne aktivnosti, to se pravi, da mora komisija zdaj predlagati novi program, tako da bomo vzpostavili pravno podlago, kar počnemo za obdobje po letu 2013. Parlament pa še vedno lahko predlaga nove pilotne projekte na področju športa. Na vsak način podpiramo premostitev eh, te luknje, tega pripada med 2011 eh, in 2014. Tukaj se je bilo tudi vprašanje glede mladine, zakaj tukaj nimamo več sredstev predvideni. Upoštevati je potrebno, da je osnova za naše delo večletno finančno načrtovanje naših programov. Tako kot v prejšnjih letih je eh, program za mlade dobil več eh, denarja zaradi vaših prizadevanj, eh, za kar se zahvaljujemo. Zato smo tudi povečali Eh, sredstva. Če bi sledili večletnemu načrtu, potem bi prišlo do zmanjšanja sredstev. Zato je komisija dodala tukaj nekaj sredstev, zato da bi dosegli tudi povečanje sredstev za eh, proračun za mlade za 2012, eh, tako da so se ta sredstva povečala kljub temu, da je bilo v večletnem programu predvideno nekaj drugega. Za zaključek naj povem, da pozdravljamo vašo osredotočenost in bomo pogledali tudi druge predloge in bomo podali svoje strokovne pripombe, koliko se nam bo to vzdelo potrebno. Hvala lepa. Je kdo tukaj iz eh, GD.com? Se skrivate? Beseda je vaša, izvolite. Um, Hvala. Jaz že se danes s gospodom Lokegardom, na katerem smo predstavili naše stališče glede tega, kar je predstavil Lokegard tukaj, kar zadeva komunikacijsko strategijo komisije, poteka dialog. V lanskem letu je ta odbor izrazil dvome glede obstoja komunikacijske strategije. Glede tega smo pripravili in predstavili poročilo. Pridržki so bili potem omaknjeni in um, menili smo, da je odbor zadovoljen na osnovi našega sporočila. Gospod Jedin, ki je prišla v odbor in prav tako predstavila svoj pristop do komunikacij. Moram pa povedati, da bomo seveda resno upoštevali vse vaše pripombe in se še vrnili na to razpravo. Hvala. Gospod Lokigard. Uh, well, just to, if you... Hvala. Samo par komentarjev glede športa. Strinjam se, da 6 milijonov res ni prava številka, ampak seveda o tem se lahko še pogovorimo. Sedaj smo slišali pojasnilo komisije, kako to deluje. In mislim, da lahko primerjamo te 3 milijone s temi šestimi. Govorimo o triletnem obdobju in potem dveletno obdobje, tako da tisto, kar ste prej vi rekli, ni bilo čisto točno. Vsekakor pa se zavedam, da ta številka mogoče ni dovolj visoka in da bomo morali to pojasniti, ko se bomo pogajali. Vsekakor lahko predlagate 10, 20, 30, brez problema. Še par komentarjev glede. glede komunikacijske politike. To, kar smo pravkar slišali, tukaj vam je seveda drugačno stališče, ne vem za vas, ampak strinjam se, da se morajo o tem pogovoriti same, posamezne skupine. Dobro bi bilo, če bi čim prej se sestali koordinatorji in o tem razpravljajo, tako da bi dobili potem jaz neke konkretne predloge v zvezi s tem. Potem smo govorili o času. V tem delamo že leto in pol. In eh, vse moram tukaj opolniti, da ste vredno vsi lani glasovali za moje poročilo s 50 različnimi predlogi. In nič od tega nismo potem nadaljevali, pa smo vsi glasovali za to. Tako da razen če se želimo pogovarjati o komuniciranju samo takrat, kadar pač podajamo govore, mislim, da smo sedaj v točki, ko bomo morali biti razumni, hkrati pa moramo tudi ukrepati. Moramo se vzeti v roke in razmisliti, kaj sami želimo. Ne samo, da bomo glasovali za to poročilo. vsi smo se pogajali o tem poročilu in več mesecev smo lani porabili za to, če se prav spomnim. Tako da z vidika časa mislim, da smo sedaj res prišli do zadnjega roka in da se moramo te razprave lotiti v okviru te razprave o proračunu. Tako. Hvala lepa za vse komentarje in vašo podporo po posameznih postavkah, seveda bom pogledal te predloge in jih bom upošteval v razpravi. Eh, rok za amadmaje je 29.6. oziroma 27.6. se opravičujem, sprememba 27.6. rok za amadmaje. In kot rekla predsednica, drugi rok je pa 14.7. Se pa še veselim pogajan. Hvala. Mikrofon. Hvala vsem, da ste bili tukaj sedaj smo eh, že zaključili, pravi predsednica. Ne, malo sem se pre, sem prehitela. Se opravičujem, Santiago, res se opravičujem. Pomembna je vaša tema, zelo pomembna je vaša tema. Trikrat to podar, počrtujem. Gracias, presidenta, gracias, Doris, estás perdonada. Ningún problema. Ja, hvala ti je oproščeno, brez problema. V vsakem primeru pa smo že imeli prvo zmenavo mnen o tej temi, tudi takrat smo slišali različna stališča. Razprava, ki smo jo imeli, pa bila kljub temu zelo koristna in tudi vprašanje, ki sem jih slišal od kolegov, so bila zanimiva. Po resnici, resnični povedano, sem v bistvu že zaključil s poročilom. Vse, kar manjka, je le uskladitev tega poročila z zahtevami oziroma po prostoru, ki je na voljo, malo sem moral stvari stisniti, da sem lahko spoštoval zahteve po sami dolžini tega poročila, tako da bom julija lahko potem ponovno prišel v odbor s to temo. Tako da vam zaenkrat lahko samo pojasnim, nekako splošno luč tega poročila, razprava pa bo potem verjetno kasneje. Najprej. Čisto jasne meje tega poročila. Načelo subsidijarnosti eh, držav, to moramo spoštovati. Potem druga linija je specifična narava športa, povezava med posameznimi federacijami oziroma združenji specifična narava, ni neko splošno načelo, tako da moramo vsako primer preučiti posebej. Lahko vam navedem nekaj glavnih idej, ki so tukaj predstavljene in z veseljem lahko tudi odgovorim na vprašanje kolegov. Najprej, socialna oziroma družbena vloga športa, to sem že menil, to treba spodbujati šport v šolah in univerzah in pa ta dejavnik vključevanja. Tudi to je pomena vloga, ki jo ima šport. Potem šport za eh, ljudi in za invalide, razvoj športa za ženske, zlasti eh, premalo zastopanje žensk v upravnih odborih boj proti jemanju poživil in drog. Tudi tukaj je ideja, da bi vzpostavili neko arbitražno sodišče v neki evropske države, naprimer v Luksemburgu ali Bruslju, ki bi se ukvarjalo s tem. To je mogoče drzna ideja, ampak zanimiva. Boj proti nasilju na športnih eh, dogodkih, naprimer eh, štadionih, in potem bi lahko imeli nek seznam huliganov, ljudi, ki eh, in preprečimo udeležbo na teh dogodkih v Evropi. Potem usposabljanje za športnike, načelo dvojne karijere, o tem smo tudi že govorili, da bi podprli programe, ki bi pomagali ljudem, da organizirajo eh, tako svojo udeležbo v športu kot karijere in tako naprej. Potem, da bi dobili neko ustrezno ravnoteže med športom in okoljem šport mora se tudi dogajati, poteka v naravi, naprimer golf in zato tukaj moramo najti neko pravo ravnoteže med enim in drugim. Potem je tukaj gospodarska dimenzija, eh, prostovoljnost. 35 milijonov evropejcev prostovoljno delu, se udeležuje športnih aktivnosti. Eh, Veliko krat gre tukaj za tiste korenine, temelje športa, in da moramo zagotoviti ne samo ekonomski, tudi pravni okvir za združenja in klube. Te so odvisni velikokrat od držav članic. Tukaj moramo pozvati države članice, da podprejo eh, naprej s posebnimi eh, davčnimi sistemi eh, ureditve za klube in združenje. Mogoče ne gre tukaj tako za poklicne klube, ampak amaterske klube, ki jim je treba pomagati. Potem sponzorstva in donatorje za podporo športnim združenim in klubom. Potem smo govorili o tem, da bi tudi uredili stave, zakonsko uredili, to je pomembna tema. Priznati bi tudi morali intelektualne pravice, torej pravice intelektualne lasnine, avtorske pravice za tiste, ki organizirajo tuk športne dogodke potem bi morali imeti tudi pravila glede stav. Ne moramo zagotoviti kakršnikoli stav pri, stav pri kakršnikoli dogodku. Nek centraliziran eh, sistem prenoša po televiziji, to je pomembno, to poznate pa sedaj v Španijo. Potem smo govorili o vlogu, vlogi in pa funkciji športa. Uh, sponzorstvo za evropski model, ki bi temeljil na klubih in združenih. Ne želimo si ameriškega modela pri športu. In eh, podpirati moramo zlasti evropski model pri športu, dobro vodenje. Mi spoštujemo neodvisnost federacij, torej teh eh, združen, ampak hkrati od njih moramo zahtevati, da ne bodo kar odstranile in odpravile demokracije. Torej vse delež nekaj bi morali povezati. Vse zainteresirane strani, ki so odeležene pri tem, morajo biti ustrezno zastopane v posameznih organih v športu. Torej, splošno demokracijo in preglednost v teh federacijah. Naslednje vprašanje je integriteta športnih dogodkov. Predlagam, da bi države članice razmislile tudi o kaznih, celo um, kazenskih sankcijah za kršitve takšnih organizacij. Tukaj bi morali biti bolj drastični. Mogoče celo uh, kazenske sankcije. Torej. Podobno velja tudi za agente v športu. Tudi oni bi morali dokazati svojo integriteto. Pročiti bi morali tudi prestope torej med posameznimi klubi, ne tako, kot to počenja FIFA, ki deregulira, ampak da bi spostavili nova pravila mogoče bi celo preučili eh, to na ravni univerz, da bi tudi tam torej, naročili študije za to. Tako da bi zagotovili to, da bi vse to, kar vse aktivnosti, ki potekajo. Tako da bi v bistvu vedno vedeli, kaj kdo počne. Torej gre za to, da bi zagotovili čim večjo preglednost. Pa še en vidik, ki je pomemben, to je sodelovanje s tretjimi državami mislim, da bi morali imeti več sporazumov za sodelovanje na tem področju. Pročiti bi morali tudi vidiki izkoriščanje posameznikov v športu, naprimer mladoletnikov, potem piratstvo pri prenasu teh športnih dogodkov in tako naprej. Zelo pogosto namreč te aktivnosti, uh, imajo te aktivnosti sedež izven EU. Mislim, da bi morali tudi podporiti uh, uh, druge politike, uh, eh, naprimer zdravstveno politiko preko športa in tako naprej. In bi tako tudi lahko pomagali združenjem. Lahko bi tudi pogledali, kako šport pomaga ženskam v tretjem svetu, naprimer. Eh, hkrati pa moramo vse čas podarjati evropsko identiteto uh, športa. Člen 1, uh, 176 govori o tem, to je člen uh, pogodbe o stanovitvi EU. Razmisliti bi lahko tudi o Evropskem športnem dnevu, preko katerega bi lahko tudi spodbujali športno prestolnico Evrope. Na takšen način bi mogoče lahko tudi imeli nek festival tradicionalnih športov, eh, kjer bi mogoče tudi na večjih potem evropskih dogodkih vesela evropska zastava. Tudi torej pri drugih dogodkih, ne le v Evropi, bi ljudje iz Evropi lahko Eh, bili zastopani pod evropsko zastavo, ne le državno nacionalno zastavo. Podobno bi lahko imeli tudi, tudi tukaj. Lahko, ko bi, mislim, da bi dobili tako tudi večjo podporo političnih skupin v tem odboru. Upam, da bom dobil sodelovanje vseh kolegov, kot je to bilo sedaj. Hvala lepa. Rad bi tudi pozval vse poročevalce v senci, vseh političnih skupin in odborov, ki bodo podali mnenje. Upam, da bodo tudi oni sodelovali z nami. Pozdravljam vsako sodelovanje in upam, da bom lahko odgovoril na vsa vprašanja. Mislim, da sem dovolj dobro predstavil to vse glavne vidike poročila. Hvala. Santiago, Hvala lepa, Santiago. Pet javnih besed imam. Vendar ne gre tako hitro. Gospod Belet. Hvala lepa, gospa predsednica. Bom poskušal biti jedrnat in natančen, troje bi rad povedal. Najprej glede integritete. Santiago je veliko govoril o tem, o igralcih, agentih, to je zelo pomembno. Ni prav, da bi zgolj kopirali predlog FIFA, e, ampak vsekakor, da ne bi tukaj kar stvari zavrgli, ampak da bi našli nek drug alternativni model da bi torej vodili strezen dialog s sektorjem in akterjem. Mogoče bi tudi komisija povedala kaj o tem, kajti v teh dneh, teh tednih sedaj poteka dialog med komisijo na eni strani in agenti, igralcev na drugi strani, ligami e itd. In to sedaj se dogaja, zato bi morali upoštevati tudi te predloge, ki so tam predmet razprave in potem bi tudi to lahko vključili v to poročilo FISAS. Drugič. Omenili ste tudi status športnih klubov oziroma statut športnih klubov. Tudi o tem moramo govoriti, o tem smo govorili že pred sedmimi leti in ponovno moramo to omeniti. Govorimo o pravicah klubov, da lahko imajo specifičen statut, eh, neko davčne prednosti, prednosti socialnega zavarovanja, to pač velja v vseh državah članicah, ampak hkrati imajo klubi tudi določene obveze določene obveznosti. In dobro bi bilo, če bi lahko dosegli nek usklajen oziroma mm, nek sistem najboljših praks, ki bi jih lahko izmenjavali za te specifične statute klubov. Pa še zadnja stvar, gospa predsednica, mislim, da je zelo pomembno. Torej, to se nanaša na integriteto in pa specifičnost. Nam se to zdi izredno pomembno. In v poročilu FISAS bi morali tudi zapisati nekaj o dobrem vodenju znotraj teh organov, ki vodijo v športu, naprimer zlasti v FIFI. Veliko je bilo rečenega v FIFI v zadnjih tednih in mislim, da bi za to rabili nek jasen odgovor. Najboljši način, kako bi to storili, pa je ravno preko poročila FISAS. Izvolitev novega predsednika je nekaj, kar bi bilo bolje, da se sploh ne bi zgodilo. Moče bi bilo bolje, če bi to predstavili malo prihodnost. Fisa bo verjetno sedaj morala sestaviti nek svet modrecev, neko neodvisno preiskavo bo morala narediti in eh, bojim se, da bosta Placido Domingo in Henry Kissinger tudi člana te skupine. In ko govorimo o pravici, Eh, volitvah teh organov, da imajo lahko specifične organe, pa kljub temu se ne moremo strinjati s tem, kar je rekla, oziroma kaj sedaj predlaga FIFA in ta odbor mora poslati jasno eh, sporočilo temu preko poročila FISAS. Zahtevamo tudi specifično obravnavo upravnih odborov, da delujejo na dober, pregleden način, da spoštujejo integriteto in da se, kar se zaenkrat ne dogaja v FIFI, zato mislim, da moramo to zahtevati potrebujemo neodvisne preiskave v FIFI, tako da bomo lahko razjasnili stvari. Vsi uh, navijači imajo pravico to vedeti. Hannibal. Gospa Hannibal, hvala. Tukaj imam izjavo gospoda Ivana, ki ne more biti tukaj z nami in bi želela prebrati sedaj to izjavo v njegovem imenu. On ne more danes biti z nami. Predtem pa bi rada podala še par krajših komentarjev. Celoti podpiram gospoda Beleta glede FIFE. Mislim, da bi to bilo res dobro vključiti v poročila. Hkrati pa bi rada tudi podpre, podprla poročevalca, ko je govoril o ženskah. Te res niso dovolj dobro zastopane in vesela sem, da ste to predstavili v poročilo. Vesela sem, da bomo tudi šli po tej poti. Hvala za to. Sedaj pa bi prebrala to izjavo. Ne, ne, ne, ne, tega jaz ne želim. Če je to pisno, potem dajte gospodu Fisa svojim, pa bo on to pošteval. Mislim pa, da ne moremo kar tako začeti. Če ne more biti tu, potem pač ne more biti tako, da bo nekdo to prebral. Vi ste zelo prijazni do njega, ampak to je sedaj že drugič. Dajte to gospodu Fisasu in bo on to upošteval. Dobro? Hvala. Gospod Pisitaro, oziroma gospod Taro. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ja uutena jäsenä olen oikein iloinen ja kovana urhe. Hvala Zelo sem vesel kot športnik, da se sedaj pogovarjamo tudi o evropski razsežnosti v športu, kako lahko pomagamo. Zelo sem zadovoljen s tem, da je v sporočilo komisije zapisano tudi to, da je boj proti dopingu nekaj zelo pomembnega in da bomo seveda upoštevali tudi naprimer tekme, kjer bi naj imeli že naprej dogovorene rezultate. Tudi na finskem je tega zelo veliko in zato je šport sedaj na slavnem glasu. Pred desetimi leti smo imeli zelo velik primer našem nacionalnem športu. Pomembno je, da izkoreninimo korupcijo tudi v športu. Tukaj je na voljo zelo veliko denarja in zato, ko tukaj beremo to sporočilo, 2 odstotka evropskega BDP se ustvari. To je zelo pomembno. Gospodarsko pa tudi v duhovnem smislu. Torej, mladi zelo spoštujejo ja, športnike in zelo pomembno je, da ne prihajajo takšni negativni signali iz sveta športa, kajti ti športniki so pogosto model, idoli za mlade in jih lahko vodijo torej, tudi v kriminalne dejavnosti, če so negativni. Zato je to zelo pomembno, zato poročilo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Boskort. Dankjewel, voorzitter. Uh, ja, ik heb vooral vragen aan de rapporteur. Hvala lepa. Imam vprašanje za poročevalca. Uh, Hvala za vašo predstavitev. Ko gre za to idejo Evropskega sodišča proti dopingu, ali menite, da bi vzeli pristojnosti organizaciji VADA in potem seznam huliganov in prepoved udeležbe na teh dogodkih? Tega bi rada več slišala. To se mi zdi zelo zanimivo. Pa še zadnja stvar. Res rabimo več preglednosti in dobro vodenje za FIFO. Kaj ti to da smeče slabo luč na celoten šport? Sicer pa bi rekla tole, ja, res slabimo neodvisne preiskave, hkrati pa tudi potrebujemo jamstva. Tako da, če bomo imeli analizo, potem bomo nekaj storili z rezultati, ne pa da to kar izgine nekam nek predal. Vlastivě eh, raport kolegy Santiago. Gospod Boris. To, to tež chcem především pogratulovat v taki kamp. Hvala lepa. Tudi sam čestitam za to poročilo, da se loti tako obsežne kompleksne teme. V prvi fazi je bilo poročilo nekoliko krajše, vendar pa sedaj bi lahko v velikem obsegu morda financirali šport tudi iz Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj. Tako da bi zagotovili tudi inštrument za to, da bi iz 100 milijard evrov, ki jih imamo na voljo v teh strukturnih skladih, ne namenjali samo infrastrukturnim projektom, temveč morda tudi športu in športni infrastrukturi. To je zelo pomembno in pred sprejetjem proračuna je to še prav posebno pomembno. In še ena pripomba, seveda je poročilo zelo obsežno, vendar pa rad bi, da dodamo še nekaj. Namreč, da je šport nekaj, kar moramo še prav posebno upoštevati in tudi izključne pristojnosti. O tem smo že govorili in mislim, da je potrebno to področje vključiti. Nacionalni sistemi bi tudi to lahko podprli, kar se tiče inovacij in povečanja sredstva na tem področju, tako da bi mladi v nacionalnih sistemih imeli na voljo še boljše pogoje. Hvala lepa, Ima. Uh, Hvala, Santiago, za stalno delo, ki ga vlagaš v to poročilo. To je pomembno in to cenimo. Rada bi pridala nekaj, kar je izhaja iz te konference, ki sem jo imela in sicer da mi moramo delati tam, kjer lahko dodamo vrednost in to res lahko storimo na svojem terenu, da pomagamo športu v tej vlogi. Govorimo o gospodarski situaciji, v kateri smo se znašli in kako bi lahko pogledali financiranje športa in tudi zasti na terenu. In zato je jasno, da je naša vloga, da zaščitimo tisto vlogo, ki že ima in pa zlasti sredstva, vire za financiranje, ki že obstajajo. Zato moramo zaščititi te tokove, mogoče ne bomo potrebovali novih modelov, ampak preglednost in dobro vodenje je ključ za zagotavljanje tega in za spodbujanje tega. Spoštovati pa moramo tudi avtonomijo teh organizacij. Vsi udeleženci oziroma vsi deležniki pa morajo sodelovati na teh sestankih. To je zame bistvenega pomena. Podpiram idejo eh, Erasmus, programa Erasmus za šport, to bi bilo odlično, mogoče ne ravno ta zastava, EU zastavo na vse dogodki. To je nekaj, kar bi moralo biti naravno. Če bi kdo menil, da to doda vrednost, potem lahko to stori, ampak ne vem, ali more to biti znak vsega, kar počnemo. Ne smemo povečati birokracije, moramo pomagati eh, športnim združenjem in to početi od spode na zgor. Hvala. Kolega Skovija, Marko. Marko Skovija. Presidente, eh, Santiago era partito con. Hvala. mislim, da je to poročilo zelo natančno in da vključuje pomembne stvari. Rad pa bi pogledal posamezne vidike. Če se prav spomnim na zadnje, ko je kolega to omenil, spostavite Evropske športne prestolnice oziroma Evropske prestolnice za šport. Mogoče bi to bila neka novost, neka inovacija, ki bi jo lahko vključili preko tega poročila. Druga stvar, to, kar je Santiago že omenil in bi tudi to morali še bolj podrobno preočiti, da bi bolj vključili ženske. Šport je dober način, kako lahko to storimo. Naprimer, sodelovanje s tretjimi državami. Tam bi lahko pogledali, kaj lahko šport stori za pravice žensk v državah, ki niso evropske države, ampak kljub temu tam ljudje uživajo v športu. Tudi to bi morali pogledati in stvari razčistiti. Seveda pa moramo biti previdni. Tudi v luči 2012. Pogosto ljudje ne morejo izvajati športa oziroma se odeleževati v športu, ker pač osnovna oprema in tudi infrastruktura uh, nista zgrajeni oziroma pač nimajo opreme in ni infrastrukture. Zato bi bilo to potrebno zagotoviti in vzpostaviti, zlasti v športnih centrih. Ne govorim sedaj o neki olimpijski infrastrukturi, ampak v nekem manjšem obsegu. Nekateri nimajo denarja, da bi to lahko storili in zato bi morali pomagati, kajti to bi omogočilo številim mladim, pa tudi malo manj mladim, da se aktivno deležujejo v športu poročilo FISAS bi moralo tudi to povdariti. Da je torej šport nekaj, kar se širi, razširja in da imajo ljudje ustrezno strukturo, da to počnejo. Hvala. Kosta. Gospa Kosta. Veločemente, ringrazio naturalmente FISAS in kjer kjer. Na kratko, rada bi se zahvalila poročevalcu. Troje bi povedala. Cenim, da se je tako zelo prizadeval v menem času in vključil vse, kar smo mi omenili. To je zelo težko kar je pravkar rekel kolega, da bi vključili kar čim več denarja, kolikor se to da, da bi omogočili sinergije, zato da bi imeli več denarja v športu, potem pobude za vključevanje žensk v športu, tudi to ste omenili, da bi izkoristili šport pri zagotavljanju več pravic ženskam. To je nekaj dobrega. Šport se načeloma ne financira dobro, nima dovolj sredstev za eh, ženske v športu, pa to velja še toliko bolj. Glede na to, da je ena izmed naših glavnih prioritet eh, zagotavljanje več športa, več infrastrukture v prihodnosti, tukaj sem seveda zelo previdna, ampak mogoče bi lahko predelili standarde za skupnosti, lokalne skupnosti in občine tako da bi potem vedeli, koliko so tiste neke minimalne sredstva, ki jih mora zagotoviti za to. To neke minimalne standarde torej. Na takšen način bi povečali možnosti za zagotavljanje športa v lokalnih skupnostih, občinah, univerzah itd. Da bi tudi vključili države članice, ki bi določile kazalnike na tem področju, tudi preko te ideje Evropske prestolnice za šport. Gospod Honibal, še enkrat, hvala. Ja, thank you. Thank you for letting... Hvala, da ste mi dovolili, da še bom enkrat spregovorila. Samo nekaj bi rada povedala o tem, kar, na kar se bomo osredotočili mi v naši skupini. Veliko tega je že bilo povedanega, ampak mogoče bi poročevalec rad slišal še kaj zvezi s tem. Socialna vključenost in integracija in zaščita uh, tistih. Um, ki nimajo. Uh, imajo omejene možnosti. To je eno področje, kjer bi lahko storili več. Torej, zato, da spodbujamo ljudi, da se odrežujejo v športu, to lahko veliko prispeva tistim, ki nimajo ustreznih možnosti. Potem se strinjam s tem, kar je bilo rečeno glede dopinga. Doping v športu moramo izkoreniniti. Potem, nasilje na športnih dogodkih. Tudi to je velik problem, tudi to vas podpiramo. Potem ste omenili vprašanje zdravja. Šport je zelo pomemben eh, za ta vidik, zlasti med mladimi. Tako da bodo se ukvarjali športom, ko so mladi in kot vemo iz različnih študij, to potem vpliva na celotno življenje ljudi. Vse to vprašanje zdravja torej je nekaj, kjer bomo morali še delati. Potem podpiram to, kar smo rekli glede stav. Torej, to bomo morali še pogledati. Potem ste omenili še nekaj, kjer vas bomo podprli. Dobili ste tudi že eh, strani članov odbora pisno izjavo o tem. To so torej tiste glavne stvari, ki sem jih želela omeniti. Vem, da ste to že povedali, ampak jaz sem vam želela samo povedati, da vas podpiramo pri teh točkah. mikrofon. Ni mi všeč, če berete besedila drugih. Potem sem lahko sama tukaj in kdo pride in mi potem pove, kaj menijo drugi. Torej, sem tako pet minut, nič več. Pardon. Well, but he extra came. Please, oh, today I have my problem because I'm in a hurry, you see. Eh? Vidite, da se mi mudim, imam svoje težave, pravi predsednica. Se upravičujem, nikoli več se ne bom tako obnašala. Če. Hvala lepa, gospa predsednica. Še komisija, dovolite mi, da se odzovem na veliko točk, ki jih je navedel gospod Fisas in ostali poslanci, glede na to, kar je sprejel svet 20. Eh, maja. To je bil najpomembnejši razvoj na področju športa v zadnjih nekaj mesecih v svojem delovnem načrtu. Pozdravljam sporočilo komisije in tudi pozdravlja to, kar je navedeno na tem dokumentu. Istočasno pa imamo jasne prednostne naloge za naslednja tri leta. Da se bomo lotili teh prednostnih nalog, imamo šestih tematskih, šest tematskih strokovnih skupin, ki se bodo osredotočili na omejene ukrepe, ki so navedeni v resoluciji. Naj nakratko naštejem najpomembnejše, kajti videli boste, da zrcalijo razpravo zadnjih 25 minut. Prva strokovna skupina o boju proti dopingu bi naj podprla pripombe Evropske unije na kodeks o dopingu. In potem eh, bi druga skupina naj razvila načela preglednosti in tudi kriterije glede nastavljanja tekem in za ekipne športe. Potem vprašanje gospoda Beleta, kar se športnih agentov tiče, naj dodam, da bo novembra letos komisija organizirala konferenco z zainteresiranimi organi in če sem razpored upam, da bo dober glede na predlog FIFA e ki še zorijo, ki se še razvijajo in upam, da bodo že bolje pripravljeni do takrat. Tretja skupina strokovnjakov o izobraževanju in usposabljanju v športu bo predlagala smernice glede dvojnih karier. Četrta skupina o športnem zdravju in udeležbi bi naj promovirala fizične dejavnosti s tem, da bi pomagali komisiji pri pripravi priporočil sveta na tem področju in potem peta skupina o športni statistiki bo podpora delo pri zbiranju podatkov in šesta skupina o trajnostnem financiranju športa bi naj priporočila načine, kako bi ukrepili solidarnost znotraj športa. To je tudi v skladu pri pomp eh, gospe McLarkin. Komisija pozdravlja resolucijo sveta in še prav posebno smo zadovoljni, da imamo jasne prednostne naloge za nadaljne ukrepe. Sedaj se bomo osredotočali na to, da bi šest eh, skupin strokovnjakov bilo kar se da uporabilnih in produktivnih. V tem kontekstu tudi začenjamo z vrsto študij, ki bi naj podprle delo nekaterih teh skupin. Še prav posebno študijo o športu, prevarah športu in nastavljanju tekem, potem transferih v ekipnih športih in ocenje vplivov pri, pri zagotavljanju več eh, podpore pri fizičnem udestovanju na mladi. Prav tako pa omeni še nekatere druge študije, ki bodo pripravljene v naslednjih tednih. In še zadnja pripomba. Končujemo tudi evalvacijo pripravljanih ukrepov na področju športa, ki bi naj bili pripravljeni v naslednjih tednih in to bo tudi v predlogu komisije za naslednji večletni finančni okvir, kasneje, še ta mesec. Seveda, to velja za zamisli za možne športne programe, o katerih je govorila komisarka Vasilju, tako da je popovdne. Prav tako pa bo to tudi v predlogih komisije za strukturne sklade in mislim, da je to odgovor tudi na vprašanje gospoda Borisa. Hvala. Hvala lepa. Santiago, na kratko, prosim. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Da, poskušal bom biti kratek. Torej, ko sem pripravljal to poročilo, sem dobil zelo veliko zanimivih informacij, veliko ljudi je prišlo k meni, nisem mogel zajeti vsega, Moral sem se zbrati, vendar pa pomembno je bilo pogovoriti se z vsemi temi predstavniki, ne samo politiki, temveč tudi lobisti, športnimi združenji. Prostor pa je omejen, storil pa sem, kar je bilo moje moče. Žal, nisem mogel zajeti vsega v poročilu. Vendar pa skušal bom vsaj telegrafsko navesti kar se da veliko zadev. Integriteta je bila omenjena. Tukaj imam poseben odstavek o tem. Ne vem, ali želite, da ga preberem, da pa mislim, da je zelo pomembno ga imeti. Poskušal sem prisluhniti ljudem o tem, slišal sem pripombo FIFI in ostalem in skušal sem torej to vključiti na najboljši možni način poročilo. Ne govorim o posameznih organizacijah, kot je FIFA, želim govoriti o splošnih načelih. Če se ne strinjate, potem lahko predlagate specifične predloge sprememb. Imel sem tudi pomembne razprave z veliko predstavniki in kot sem že dejal, sem slišal veliko zadev, ki so me prepričale, da sem začel z nekoliko drugačnim mnenjem. Skušal pa sem vključiti vse te nove točke, ki so bile omenjene. Prav tako sem želel omeniti šport v malem obsegu, manjše klube in pa tudi financiranje, seveda to je pomembno. Upravljanje, dobro upravljanje, to je omenjeno tudi, to so kolegi omenjali, to je ključnega pomena. Mislim, da je specifičen značaj športnega sveta nekaj, kar moramo izpostaviti, vendar pa imamo specifiko, seveda pa se moramo ogledati stvari po posameznih primerjih. Glavno načelo pa je, da moramo biti demokratični. Sicer šport ne more dobiti nekih privilegijev. Spoštovati je potrebno splošna načela. Splošno ne bolj socialna vključenost, to sem vključil, to je ključnega pomena. In šport je sredstvo, idealno sredstvo za družbeno vključevanje, za veliko športnih združenj znotraj in izven Evrope. Govorili smo o zdravju. In tudi komisija je to omenila. In komisarka je to omenila. Ne samo za mlade, temveč tudi za odrasle. Potem stave in prevare v športu, mislim, da je to tudi pomembno omeniti. Tudi doping. Visok odstotek BDP-ja se proizvede športom. In tudi pet odstotkov zaposlenosti, to je zelo veliko. To kaže na pomen športa. Nisem proti temu, da bi vključili tudi organ THS iz Švice, sicer deluje po švicarski zakonodaji. Vendar pa mislim, da je potrebno potem to prilagoditi. In ne bo to ravno koristno za EU, kajti švicarski pravni sistem je nekoliko drugačen. In seveda imajo potem vsi pravico uporabiti tudi nacionalne pravne sisteme. Če pa bomo imeli bolj splošno zakonodajo, potem ne bi ljudje skušali izkoriščati lokalne zakonodaje. Seznam huliganov in črni seznam prepovedi za lete, morda bi države članice morale imeti tak seznam. Če kdo kriči rasistične slogane, je potrebno morda takega človeka dati na ta seznam. Potem bi se lahko vsi posvetovali, In vsi bi videli te sezname, tako da bi potem vsi poznali, kdo je huligan. Morda bi si lahko to ogledali. Govorili smo o FIFI. In financiranju. Evropski strukturni skladi morajo biti uporabljeni za šport. Uporabljeni so za kulturo, ne pa za šport zaenkrat. In če imamo sredstva v Evropskem socialnem skladu, bi bilo to zelo dobro, če bi bila zagotovljena tudi za šport. Pogovarjali smo se že o financah in mislim, da je to ključnega pomena. Glede na teme pa želim biti jasen. Spoštujem avtonomijo federacij, vendar pa potrebno je spoštovati tudi pristojnosti držav članic. Gre za protislove, želimo podpreti šport na najnižji ravni, vendar pa to ni pristojnost EU, to je pristojnost držav članice. Potem imajo nekatere držav članice tudi še regionalne pristojnosti. Tako da moramo izpostaviti, da je to ključnega pomena. Je pa težko pripraviti ukrepe, ker naletimo na načelo subsidijarnosti in ne moramo pripraviti zakonodaje na področjih, za katere nismo pristojni. To je to protislove. Prihajam s federalne ali ni športa. In zato spoštujem federalno avtonomijo. Vendar pa imeti moramo splošne načela, naprimer glede preglednosti. To sem želel povedati. Skurija, Evropska prestolnica športa, to sem že omenil, to je nekaj, kar dobro deluje, dobra zamisel je to, to moramo podpreti. Seveda bomo imeli določene pogoje, potrebujemo ustrezno financiranje, in oblikovanje programa strani komisije, pa nekakšen nadzor tudi, kako se vse skupaj izvaja. Vendar pa potrebno je o tem razmisliti. Ženska športo. Tudi to je bilo omenjeno kot pomembna težava v tako imenovanem tretjem svetu. Lahko to uporabimo za spodbujanje določenih svoboščin za ženske. Ne vem pa, kaj naj storim na tem področju. Kvot sam ne maram morda se kdo tega želi, vendar pa jaz tega ne bom podrobno navedel. Ne moremo enostavno navajati kvot za federacije, naprimer. Da bi to lahko bila podtočka, to imate prav, vendar pa upam, da so ta sporočila zabeležena tudi strani sveta in komisije. Trdijo, da je šport pomemben, to je pomembna novost in mislim, da je pomembno, da bi tudi Evropski parlament se ukvarjal in bil na vzoč vsakem odboru, ki se ukvarja športom. Hvala lepa, Santiago, za opravljeno delo in za raznolikost poročina. Upam, da boš eh, vse skupaj uspel skrčiti na omejeno število strani. Tako mislim, da lahko to sedaj tudi sprejmemo. Hvala lepa komisiji. To je zelo obetavno. Včas nismo verjeli v resnost, vendar pa zdi se, da je to res resno omišljeno in tudi gospod komisarka je menila, da lahko na koncu vendarle dobimo program na področju športa. Dobro bi bilo, če bi to bila podlaga za to. Naj rečem, da bo Julija Santiago predstavil svoje poročilo, da, da bomo pa glasovali oktobra. O bog, čudovito. Torej še veliko časa imamo in bomo lahko s komisijo se o tem še pogovarjali. Sedaj pa res končujem s stankom in želim si, da bi jutri v dajetek spet bili z nami. Sedaj pa vsi, ki ne boste sledovali na sestanku koordinatorjev, prosim odidite iz dvorane, tako da bomo lahko kar sedaj hitro začeli s stankom koordinatorjev. Yeah.